Nikolaj, sva z opožnjenjem. Dame in gospodje, začeli bomo z rahlo zamudo, kot ponavadi. Ob ponedeljkih pač prihajamo vsak iz svoje države. Včasih pa se pač moramo dobiti tudi v ponedeljek in zato bomo zdaj nadaljevali z delom. Dobrodošli še enkrat vsi skupaj. Dame in gospodje, spoštovani gostje, tolmači. Predstavil bom tudi današnje udeležence in nastopajoče, predtem pa nekaj formalnosti. Najprej sprejetje dnevnega reda, če ni nobenih pripomp, štejem, da je osnutek sprejet, potem obvestila predsedojočega, danes, današnji sestanek oziroma seja eh, si jo lahko gledate prek spleta. Imamo med sabo goste. Gospod Des, kar nekaj nemških novinarjev, ki bodo poročali o tem, kar bomo danes tukaj govorili. Prav tako so med nami francoski novinari, potem, torej to so novinari televizijske eh, postaje France 3. Veseli smo, da so med nami govorili bomo o zanimivih zadevah, tako da ste vsi še enkrat prisrčno dobrodošli. Prva točka na današnjem dnevnem redu je študija o vplivu digitalnega gospodarstva na prehransko verigo in SKP. Tu bomo poslušali predstavitve Monike Peše, Marije Kirove iz eh, podjetja Valdani Vikari in Asočati iz Italije ter gospe Katrine Zome iz Nizozemske. In sicer iz Wageningen University and Research Centra. Študijo je na zahtevo našega odbora vodil in naročil tematski sektor za politiko oziroma oddelek B. Začeli bomo torej z predstavitvijo študije, kot sem jo pravkar omenil. O tem smo se že pogovarjali novembra, konec novembra 2017. Prosili smo za to študijo zaradi velikih sprememb, ki se dogajajo na področju digitalizacije. Uh, Eh, na celotni verigi. Ta sektor je bil zelo inovativen že odnegdaj in četrta revolucija, eh, industrijska revolucija, do katere, katere del smo zdaj, se zelo hitro dogaja tudi na področju kmetijstva. Želimo si priti do bolj trajnostnega kmetijstva, do bolj učinkovite izrabe virov in Zato je treba zagotoviti, da bo celotna prehranska verina, veriga nekaj imela od teh izjemnih sprememb. Študija o različnih prelomnih oziroma revolucionarnih tehnologijah, ki omogočajo digitalno prenovo prehranske verige, tako strani eh, torej, primarne tehnološke revolucije, kot strani inovativnih procesov v eh, predelavi hrane in tako naprej. Skratka, vse to nas zanima. In konec koncev želimo si uporabiti te informacije in usmeritve zato, da bi prišli do bolj učinkovitega upravljanja skupne kmetijske politike. Kot že rečeno, je študijo uh, vodil oziroma ročil in vodil tematski sektor za politiko B. Eh, in še enkrat bi zdaj pozdravil naše goste. In brez odlašanja predlagam, da, predam, da, da predamo besedo. Predajam besedo kolegicam, razdelite si čas, kako želite, bi pa si želeli, da se ta predstavitev zaključi v največ 20 minutah čeprav to seveda včasih ni mogoče. Vsekakor potrebujemo še nekaj časa potem za pogovor. Izvolite, beseda je vaša. Okay. Um, um Dobr dan vsem skupaj. Hvala za možnost, da predstavimo to študijo. Res bomo skušali povzeti to zelo zgoščeno študijo, mislim, da imate poročilo pred sabo. Z, poskusili, poskušali bomo pa predstaviti stvari za čim manj prosojnicami. Če začnemo z glavnimi trendi v digitalni ekonomiji, z koristmi, z izzivi, z stališči deležnikov, z različnih pozicij, torej, potem se bomo nekoliko posvetili prelomnim tehnologijam, ki smo jih upoštevali v študiji pogledali, kako je z konkretnimi primeri in študiji primerov, ki jih najdete v poročilu, potem kako je z vplivom na vertikalno integracijo, z vplivom na SK, eh, SKP in končno bomo zaključili. Če začnemo z glavnimi trendi. Zahteve po tehnologiji v kmetijstvu so vedno večje zaradi tega, eh, ker tehnologija lahko pomaga kmetom pri različnih izzivih. Tu govorimo o naraščajočem prebivalstvu, o vedno večjih potrebah po prehrani in tudi po raznovrstnosti prehrane. Vedno večja je tudi nakupna moč, vedno večja je poraba oziroma potrošnja, hkrati pa se ta spreminja, zahteve so danes po organski hrani, po ustreznih informacijah o izviru, torej o sledljivosti. Tu so nekatera zdravstvena vprašanja, ne tolerantnost, eh, intoleranca in vse to seveda vpliva na to, kako poraba usmerja proizvodnjo oziroma eh, ponudbo. Tu se je seveda treba okvariti tudi z okoljskimi izzivi, z vedno večjimi in naraščajočimi stroški ter posebnimi potrebami po izboljšanju produktivnosti, ne da bi to preveč vplivalo na stroške. Torej, vsi ti trendi gredo v smer večjega vključevanja tudi digitalnih tehnologij na področju kmetijstva in kot sem že rekla, Eh, zavedanje, ozaveščenost porabnikov je vedno večja, zahteve po organskih produktih so eh, vedno večje, ljudje želijo, odkot prihajajo, kako so bili proizvedeni oziroma predelani in vsi ti trenda, trendi so seveda nekaj, kar usmerja trg kar usmerjajo uporabniki in tu je digitalizacija tudi nekaj, kar prispeva k vedno večji integraciji celotne vrednostne verige kar pa bo potem imelo za rezultat pretok informacij, pa ne le to, ampak tudi pretok izdelkov, proizvodov in bo hkrati vplivalo na to, kako posamezni akteri v vrednostni verigi se obnašajo drug do drugega. Torej, tu so velike spremembe tudi v praksi kmetovalcev, eh, kar pa je seveda odvisno od velikosti kmetij in od različnega pristopa do inovacij to je odvisno od velikosti kmetij, ampak hkrati tudi od recimo starosti kmetov. Biotehnologija je tukaj prav tako pomembna, se lahko potencialno vpliva tudi na prihodnost kmetijstva, namreč lahko pomaga pri zmanjšanju nekaterih eh, vplivov, izzivov, recimo v zvezi z vremenom, z boleznimi, hkrati pa zastavlja tudi nekaj novih vprašanj in tudi pomeni grožnjo, še posebej stališča Eh, zaznavanja na strani potrošnikov oziroma uporabnikov in vse to je treba upoštevati. Poskusila bom nekoliko podpreti vaše branje tukaj le teh prosojnic. Ne vem, če se dobro vidi izdaljave. Na levi strani so izzivi in to je povzetek glavnih izzivov in vprašanj. Tu smo začeli že z vprašanjem velikosti kmetij povprečne velikosti, vemo, da so zelo različne velikosti, eh, recimo v Evropi v primerjavi z združenimi državami in to seveda vpliva na različne stvari. Včasih je eh, znanje manjše, včasih je manj veščin in tudi zmožnosti in sposobnosti eh, naložb. Kmetje morajo imeti neko gotovost glede učinkovitosti, torej gotovost glede teh uporabljenih inovacij. Tu ne morejo nositi tveganja inovacij in uh, se soočati z negotovostjo, saj je že veliko drugih tveganj, s katerimi so soočiti zaradi okolja in tako naprej. Potem je tu so nekatere izvirne zahteve tu ne gre le za kmetijstvo, ampak tudi drugot. Potrebna je seveda so širokopasovne povezave, potrebna je eh, povezljivost vse posod in vemo, da danes v Evropi povezljivost in širokopasovna dostopnost še vedno ni posod zagotovljena, še posebej v podeželjskih območjih. In končno, to je pa tudi eno od najbolj eh, zahtevnih tematik, pa je vprašanje podatkov. Torej, eh, Eh, upravljanje za pošteno distribucijo podatkov, to je eden glavnih izzivov, kdo je lastnik podatkov, kdo jih upravlja, eh, kako lahko vpliva in kdo lahko vpliva na razvoj digitalizacije v tem smislu. Potem so tu še nekateri potencijalni negativni učinki, kar se tiče recimo izgube delovnih mest, ko govorimo o avtomatizaciji na področju kmetijstva in pa seveda, ko govorimo o monopolizaciji, ko veliki igravci, ki vstopajo na trg, ko so tako veliki, da dejansko lahko veliko spremenijo, hkrati pa ogrozijo manjše proizvajalce. Potem pa so tu tudi, seveda, koristi. Te smo kategorizirali po področjih. Poglejmo takole. Na začetku govorimo najprej o kmetih. Imamo povečano eh, proizvodnjo, nižje stroške proizvodnje. Eh, podatki lahko pomagajo pri sprejemanju odločitev. To je zelo pomembno pri recimo napovedovanju razvoja in lahko izboljšajo zdravje uh, uh, živali. Kar se tiče potrošnikov, ti lahko dobivajo v realnem času podatke o, in druge eh, informacije o produktih, recimo o izvoru in tako naprej, hkrati pa eh, lahko inovacije zagotavljajo tudi boljšo kakovost izdelkov. Kar se tiče javnih oblasti, gre predvsem za ustrezno oceno eh, eh, kmetijskih površin in tudi za bolj učinkovito SKP, to bomo še videli. Če pogledamo okolje, Eh, lahko uh, pomagajo pri tehnologije pri zmanjševanju porabe vode uh, in ker uporabljamo, se z njimi uporablja več senzorjev, to lahko izboljša ne le izrabo vodnih virov, ampak tudi pesticidov, recimo, in vemo, da je to ena od, pomemb od pomembnih tematik na tem področju. Potem pa so tu tudi novi igravci, tako imenovane agrotehnološke eh, eh, družbe, ki prinašajo inovacije na ta trg. Vsi ti prinašajo nove priložnosti za majhna srednja velika podjetja, hkrati pa bodo vstopali v vrednostno verigo tudi novi igravci. Torej, imeli bomo nove tehnološke igravce, ki bodo del vrednostne verige, pa danes še niso, Hkrati pa gre tu tudi za razvoj start-upov zagonskih podjetij. Skratka, tu so nekatere, nekateri izzivi in nekatere zelo pozitivne, potencijalno pozitivne plati. Če pogledamo eh, stali vidike deležnikov, tu jih je kar nekaj, številni so in spet, če začnemo z dobavitelji kmetov, ti potrebujejo, ti, ti morajo razviti nove veščine, bolj morajo biti povezani z kmetovalci, kot so danes. Torej, digitalizacija vrednostne verige bo zahtevala boljše zbiranje podatkov, boljšo analizo podatkov in tudi eh, deljenje informacij, in to zadeva tudi dobavitelje kmetov. Na ta način tu se bo spremenila tudi eh, upravljanje teh podjetij, uh, namreč kakšen, spremenil se bo njihov odnos do drugih igralcev na tem področju. Potem so tu kmetje. Vsi kmetje seveda niso pripravljeni sprejeti digitalizacije kar takoj. Tu so velika tveganja, še posebej na začetku inovativnih procesov. Torej, idealno je, da dobite najbolj inovativne rešitve na začetku in da potem vsi drugi sledijo, potem ko so inovacije, recimo, ko se jih šteje že kot zanesljive, torej ko so neke zanesljive, zanesljivi podatki o učinku, o vplivu na uh, proizvodnjo. Res, to gre, tu gre za počasen postopek, ki seveda ne bo zajel vseh kmetov naenkrat. In tu je uh, vloga nekaterih deležnikov, recimo zadrug, pri tej izgradnji uh, gotovosti zelo pomembna če pogledamo distribucijo in malo prodajo, to, to ti deležniki so najbližje potrošnikom, ki zahtevajo informacije, ki tudi zahtevajo uh, uporabo senzorjev za zbiranje podatkov, kajti to potem vpliva uh, eh, na nje, za, da lahko po, uh, zagotovijo več informacij potrošnikom. V okviru digitalizacije imamo seveda tudi elektronsko trgovanje, ki pri, tudi eh, uvaja nove igralce na ta trg, spodbuja konkurenčnost in omogoča tudi spremembo poslovnih modelov eh, udeleženih podjetij. Zelo pomemben element je, da logistika svežih izdelkov, zelenjave in sadja. In digitalizacija tu lahko potencialno pomaga pri pospeševanju procesov, pri bolj gibkih procesi, pr procesih, da pridemo do boljše kakovosti, ki pride do potrošnikov. Potrošniki so tudi pod. Torej, v zvezi z njimi govorimo o potrebi po večjem številu informacij kot v preteklosti. Tu so nekateri trendi, uh, ki zadevajo organsko, eh, lokalno pridelano hrano, torej tu so različne zahteve in digitalizacija lahko pomaga tudi pri tem v zvezi tudi z okoljskim vplivom kmetovanja. Potem zagonska podjetja, omenili smo jih že, so novi igravci na trgu in prav tako spreminjajo delovanje trga inovacije so včasih prihajale predvsem iz kmetijskih podjetij, Bayer, Monsanto, BASF so veliko vlagali v razvoj in eh, raziskave, danes pa je manj denarja tam interno, ampak eh, ta podjetja kupijo ali pridobivajo znanje od zunanjih podjetij, gre za neke nove veščine, nove inovacije in zato rajo vključijo inovacije, kot pa da bi stvari razvijali sami interno. To je zelo močan trend v ZDA, v Evropski uniji pa gre trend bolj v smeri povezovanja oziroma sodelovanja med temi zunanjimi eh, eh družbami in velikimi družbami, ki so specializirane za eh, eh kmetijstvo. Če pogledamo mednarodno in vladno raven, tukaj so cilji jasni, želijo si digitalizacijo, zato da bi podprli družbene, družbena vprašanja, zmanjšanje uporabe pesticidov, zmanjšanje drugih škodljivih snovi, boj za izboljšanje uh, okolja oziroma zmanjšanje učinka uh, uh, torej, eh, sprememb v okolju, vse to lahko digitalizacija tudi, pri vsem tem lahko digitalizacija pomaga. In končno, eh, znanstveni pogled, dostopnost do vseh podatkov, ki bodo na voljo, bo prinesla novo znanje, ki bo spodbujalo nove inovacije. Zdaj pa bom predala besedo svoji kolegici. Hvala lepa, Monika. že na stopni osnutka oziroma predloga smo te, razdelili tehnologije na tri uh, uh, uh, področja, sicer na tiste z velikim močnim vplivom, srednjim in z nizkim. Tiste z velikim močnim vplivom tu gre za avtomatizacijo, robotizacijo, umetno inteligenco, sledljivost, vele podatke, uh, internet stvari. Tu namreč pričakujemo, da bodo te tehnologije zelo močno vplivali na kratek rok. Srednje vplivne tehnologije so tudi zelo napredne, eh, vendar pričakujemo, da bodo bolj učinkovale dolgoročno. Torej so tudi nekoliko bolj negotove, tu gre za blokovne verige, za satelitske sisteme, za navigacijo, za navidezno stvarnost. Potem pa nizko vplivne tehnologije, nekatere so tu že uveljavljene, zelo pomembne so za eh, podporo tehnologiji, mislimo pa, da, da v prihodnje ne bodo imele zelo pomembnega in velikega učinka, saj že obstajajo. Tu gre za širokopasovna omrežja, za informacijsko-komunikacijske eh, tehnologije in za platforme za e-trgovanje. Devet uh, primerov smo obdelali, case studies. Uh, Eh, ukvarjali smo se z pametnimi eh, kmetijskimi vozlišči, eh, stališča programa 2020, stvari so se torej že začele, torej te reči sicer obstajajo, ampak jih ne raziskujemo še zelo dolgo, so nastopni osnutkov, predlogov, Eh, tu gre za uporabo antibiotikov, recimo eh, rešitev na področju zdravja eh, praši, v prašičereji. Te stvari potekajo v Nemčiji, naprimer. Potem še en primer od teh je zgodnje zaznavanje bolezni pri uh, Eh, polščinah, tu je kombinacija različnih tehnologij, umetne inteligence skupaj z internetom stvari in robotizacijo. To poteka na področju eh, vinogradništva in eh, prireje oljčnih dreves na portugalskem in v Španiji potem še eh, uporaba vele podatkov na področju mlekarstva, mlečne, mlečno-predelovalne industrije. Tu imamo podatke iz različnih virov. Eh, zdravje živali, eh, pridelava mleka, okolje, vreme in tako naprej. Vse to se kombinira kot vele podatki z internetom stvari in z robotizacijo. Še ena stvar v zvezi z velepodatki v Grčiji, povezavi z droni, z sateliti in internetom stvari. Tu gre predvsem za zelenjavo, govorimo o Grči, grških eksperimentih. Potem pa še v zvezi z hidroponsko, eh, predvsem z hidroponskimi posevki. In eh, v povezavi s temi visoko vplivnimi tehnologiji smo dodali tudi eno, ki eh, zadeva blokovne verige oziroma veriženje podatkovnih blokov iz številnih držav. In eh, tu gre za sledljivost v vrednostni verigi za nekatere izdelke, kot so recimo losos in tako naprej. To je seveda zanimivo za potrošnike in tu je pomembna tudi navidezna stvarnost oziroma resničnost ki pomaga različnim eh, deležnikom po eh, eh, vrednostni verigi. Recimo v Združenem kraljestvu imajo v McDonald'sih možnost potrošniki preverjati vsebnost določenih snovi v hrani. Potem, kar se tiče satelitskih navigacijskih sistemov, gre za mapiranje Eh, vlažnosti TAV s pomočjo satelitov in dronov, in končno, kar se tiče biovirov eh, za optimiziranje na tem področju, eh, ukvar... tukaj pa smo se ukvarjali z logistiko, transportom, skladiščenjem in načrtovanjem na teh področjih ter učinkovitostjo. V analizi o vertikalni integraciji smo uh, kategorizirali te primere v tri skupine. Najprej govorimo o, vred, o učinkovitosti vrednostne verige in tukaj imamo učinkovito uporabo uh, vstopnih uh, elementov, uh, zdravstvene elemente, uh, mapiranje uh, vlažnosti tav, ki mora biti seveda čim bolj učinkovito. Druga kategorija so eh, krajše vrednostne verige in tu so pomembno, to je pomembno za velika podjetja, za hidroponske eh, posevke in podetke, podatke na tem področju. In tretja kategorija v zvezi z povezovanjem eh, potrošnikov z proizvajalci, kar je možno z blokovnimi verigami in navidezno resničnostjo. Kar se tiče ciljev SKP, smo eh, opravili oceno na podlagi teh omenjenih primerov in ugotovili, kako bi lahko ohranili seveda tržno stabilnost. Eh, tu so stvari zelo pomembne za številna področja, lahko pridemo do večje preglednosti eh, informacij, torej tudi na ta način do večje stabilnosti trga. Potem je treba zadostiti pričakovanjem potrošnikov. Eh, govorimo o nižjih cenah, izboljšanju učinkovitosti in manjšem tveganju. In na ta način lahko potrošniki, torej preko podatkovnih blokov, tudi sled, se izboljša sledljivost za potrošnike. Eh, kar pa se tiče ciljev SKP eh, in tukaj, kar je, kar je zelo pomembno, je izboljšanje konkurenčnosti na področju kmetijstva in vsi primeri, ki smo jih obdelali, so temu zato dobri in pozitivni. Hkrati eh, je to pozitivno tudi stališča okolja in pozitivnega učinka na okolje oziroma zmanjšanja negativnih učinkov na okolje in tu seveda govorimo o cirkularnosti, okrožnosti proizvodnje. Hkrati pa. O pritisku potrošnikov prek eh, podatkovnih blogov, prek uporabe eh, blokovnih velik potem gre za zmanjševanje učinkov eh, podnebnih sprememb. Eh, veliko je mogoče uporabiti iz e-trgovanja, skrajševanja vrednostne verige, transporta, logistike in zmanjševanja ogličnega odtisa, ki eh, spet tu gre za zadeve, ki so povezane z podatkovnimi bloki. Dve zadevi pa sta problematični oziroma nista pokriti s temi primeri novih tehnologij namreč ohranjanje eh, kmetijske diverzitete in pa spodbujanje razvoja v podeželskih območjih. Tu je treba povedati, da seveda ti cili, eh, niso, torej, ti, ti cili pa niso bili vključeni v našo analizo. In so lahko tudi nekoliko v opreki z eh, proizvodno z nižjim odtisom ogličnim Eh, eh, na tem področju. Če zaključimo zadnja prosojnica, kaj so torej glavni prelomni dejavniki, tisto, kar sili kmete, da začnejo razmišljati o tehnologijah, o inovacijah, gre predvsem za uh, spremembe v okolju, v podnebju, ki predstavljajo novo večje tveganje za kmetijsko dejavnost. Potem gre tu za negotovo prihodnost popraševanja zaradi urbanizacije, tudi zaradi gibanja ljudi med različnima, tudi iz podeželskih v mestna območja, zaradi naraščanja prebivalstva, drugih družbenih sprememb in zaradi potrebe po optimizaciji eh, proizvodnje, zato da bi se odzvali na više in naraščajoče stroške. Potem so tu nekateri glavni pospeševalci, kot smo jim rekli, ki potencialno. Uh, uh, spodbujajo digitalizacijo po vrednostni verigi, recimo dejstvo, da se tudi potrošniki spreminjajo, imajo nove potrebe, nove želje, nove zahteve po informacijah in se mora seveda vrednostna veriga temu prilagoditi. Potem je tu prisotnost dobro razvite infrastrukture, širokopasovnih omrežij, ki so nujna, kar lahko seveda podpira tudi ustrezna zakonodaja. Potem gre za dostopnost do podatkov in za odprtost informacij, kdo, jim, kdo lahko dostopa do njih, kdo jih upravlja. Uh, tu gre za pomembna vprašanja, bodi si stališča omogočanja tega, bodi si stališča tvegan, ki jih to predstavlja in potem so potrebne tudi ustrezne naložbe v razvoj in uh, raziskave, uh, pri, smo, pri tem smo pogosto še v zelo zgodnih fazah in učinek bo viden šele potem, ko bodo ustrezna na, naložbe za to zagotovljene. In končno, kakšen je učinek na vrednostno verigo? Stališča povezovanja z drugimi učinki, gre za zmanjšanje tveganja v kmetijski proizvodni, gre za tveganja, ki so povezana z. Eh, podnebnimi spremembami, gre za pridobitev na področju učinkovitosti in seveda za prilagajanje zahtevam, ki se pojavljajo na trgu. Gre tudi za boljšo izrabo vodnih in drugih virov, potem eh, je treba zagotoviti informacije, učinkovite informacije po celotni vrednostni verigi, tudi zato, da se zmanjšujejo eh, odpadki, hkrati pa so tu nove možnosti za potrošnike, da dobijo informacije ne le o izvoru eh, izdelkov, ampak tudi o tem, kako ti izdelki pridejo na njihove mize. Oprostite, bila, bili smo nekoliko dolgi, eh, sva pa zdaj seveda na voljo za vprašanja. Hvala lepa za to predstavitev. Sedaj pa bomo dali besedo za vprašanje in odgovor. To ni lahka tema. Jaz sem videl, da je pan, ko se je agnil, ali vidi, da razmavlja s panem Tarabello. Gospod Egnil, izvolite. Oziroma gospod Hojzling. Ah, no, lepo, da lahko pr, eh, enkrat tudi prvič kaj povem. Govorili ste predvsej o novih tehnologijah, govorili ste, da je vse možno, da je vse lepo in vse dobro. No, vprašanje pa je, če je smiselno. Ne vem, če poznate uh, proizvajalca Ross, ki je eden najboljših uh, proizvajalcev naprav. Uh, rekli so, da so možnosti te pametne tehnologije precej precenjene. No in jaz se lahko temu mnenju samo priključim. Upanje, ki je povezano s tem, je vezano tudi na koncerne. Omenili ste Monsanto, pa McDonald's, seveda, oni imajo precej interesa vsem tem. Monsanto je eden eh, največjih akterjev postavlja se vprašanje, komu pravzaprav potem pripadajo podatki in kdo kmetom uh, zagotavlja, da ne bo prišlo do zlorabe. Tako da so ta vprašanja še vedno odprta, potrebujemo pa odgovore. No, dvakrat ste na kratko omenili, da bo vse skupaj imelo prednosti tudi za okolje. Zdaj govorimo o velikih ukrepov, da se zmanjša uporaba gnojiv in pa pesticidov. Ali eh, lahko poveste za kakšno študijo, ki prinaša dokaze na to temo? Ja, no, jaz jih ne poznam. Gre za to, da optimiramo tehnologijo, ampak to ne pomeni avtomatično, da bo manj pesticidov in pa gnojil. Eh, lahko se bo uporabljala ta nova tehnologija, pa bo dražja, ampak enako bomo uporabljali gnojil in podobnega, da se poveča eh, pridelava. Tako da menimo, da gre tukaj tudi zgolj za nekakšne špekulacije. No, pravite, da obstajajo tudi nove tehnologije za privrčevanje vode, no, ampak eh, tukaj govorimo eh, lahko tudi o zelo praktičnih rešitvah, ali res zato potrebujemo nove tehnologije. Tehnike poznamo že desetletja. No, kaj me moti pri celotni razpravi o vseh teh novostih? Vedno se govori, da bo vse bolje in lepše, ampak tehnologija eh, dosti krat potem povzroči probleme. Sam sem biopridelovalec in vesel bi bil, če bi kmetje včasih se stopili z uh, eh, traktorja, pa šli uh, na tla, na katera obdelujejo, uh, da bodo od blizu pogledali, kaj se pra pravzaprav dogaja v zemlji. Uh, gre za to, da imamo smiseln pristop, ne pa da se v celoti naslanjamo na tehnologijo, ki bo rešila vse težave. Torej, jaz imam določene dvome. No, Mogoče bo ta nova tehnologija prinesla prednosti, ampak vsa ta velika upanja vezana na reformo uh, eh, SKP, mislimo, da je, mislim, da je to vse skupaj pretirano. No, z naše strani pa bi želel opozoriti, da ni dobro, da vse denar uložimo v take zgodbe, ampak eh, eh, vsi se zavedamo, eh, kateri so tisti, ki bodo na koncu največ profitirali. Danes imamo nekoliko več časa in zanimalo me, kaj bi dejal gospod Hojtema v odgovor na to, ki gleda na, ker on gleda na kmetijstvo drugače kot mi. seveda pa imamo tudi pravico, da imamo svoje mnenje. Res je, da so nove tehnologije zelo drage. In morajo pripeljati do prihrankov, sicer kdo, kdo bo to pla želel plačati. Potem je tu še vprašanje podatkov. bomo videli. Ja, hvala lepa, gospod Sikerski. Sami ste že omenili ta problem. Gre za to, kdo bo imel vlasti podatke, kdo bo imel dostop do podatkov, kako se bo to prihodnje upravljalo. Gre tudi za zelo osebne podatke. Naj povem primer pri nas doma imamo recimo robota in eh, proizvajalec ima dostop do podatkov. Ampak to ne pomeni, da lahko te podatke uporablja, kakor se mu zljubi. Lahko pa pripravlja določene statistične podatke in tako naprej. No, omenili ste, da je treba kmete pripraviti do tega, da se bodo ukvarjali s tehnologijami. No, mislim, da je kmet poklica, eh, poklic kmeta eh, zelo prijazen tudi tehnologiji. Mislim, da nobena, noben sektor ni bil tako hitro uh, moderniziran, tehnološko posodobljen kot ravno kmetijstvo. No, ampak tukaj gre seveda tudi za varnost. Varnost podatkov ni zagotovljena če eh, doma uvajam neko tehnologijo, moram zagotoviti njeno dodano vrednost. Ali pride do boljše pridelave ali pa je prihrankov. Dejstvo je, da je tako, da z manj tehnologijo ali pa bolj preprosta tehnologija tudi nekaj pridobimo mi bi si želeli eh, proizvajati eh, ceneje, ampak treba je pogledati, kaj se dogaja z našimi proizvodnimi metodami. Kaj ti treba je pomisliti na okolje, na podnebje in v tem primeru tehnologije niso tako smiselne. No, mislim, da lahko deloma podpremo tehnologijo oziroma digitalizacijo, ampak vnaprej si je treba razčistiti, kakšne so stvari in kdo je tisti, ki bo imel na koncu koristi. In eh, bojim se, da to ne bodo, ne bodo kmetje. Stvari tu, veliko stvari torej še ni razčiščenih. Gremo, madam Neučel. Äh, Hvala lepa za vašo predstavitev. Nerealno bi bilo gledati, če bi zdaj lahko na novo strukturirali svet na podlagi takih tehnologij. Mislim, da obstaja neko področje, ki pa uh, se niti ne skuša prilagajati tem novim tehnologijam. No, mene pa zanima nekaj drugega. V glavi imam številko, da je le 20 odstotkov kmetov v Evropi trenutno takih, ki imajo en sam uh, način dostopa do tehnologije. Uh, gre torej za podatke, ki se prenašajo prek interneta. To pomeni, da pri možnosti, da bi kmete spremenjali, imamo na voljo samo manjšo skupino. Seveda. Mi obdelujemo zemljo na svoj način in eh, enkrat ste omenili, da obstajajo težave, če damo cilje SKP v spredje in sicer kako zagotoviti raznolikost. No, zavedno moramo razmišljati tudi o tem. To ste omenili. Dejstvo pa je, da bomo z vašim pristopom izgubili določene načine kmetovanja. To je treba upoštevati. No, potem pa je tukaj še druga točka, ki je precej kontroverzna. Eh, gre za spodbujanje kružnega gospodarstva. Eh, to je tudi cilj, ki ga obravnavamo v okviru eh, raznolikosti in pa regionalnosti, mi ga želimo podpreti in pomembno je jasno povedati, da to vrstne tehnične inovacije deloma sicer rešujejo probleme, deloma pa jih tudi ustvarjajo. In to je treba zdaj pretehtati, to je naša naloga. No, sama, ko slišim za uh, učinke učinkovitosti, nekako nagrbančim čelo. Tukaj gre za to, kdo bo imel trenutni naskok, ampak to je vse skupaj časovno omejeno. Vemo, da nismo vodilni v tem, eh, na tem področju, Evropa gotovo ne, no, ampak gre torej samo za eno prednost, ki je časovno omejena. Tudi drugi trgi bodo potem lahko te tehnologije prevzemali in postali spet čim bolj konkurenčni pri pridelavi in obdelavi. Tako da me zanima, kakšno je vaše osebne mnenje. Ali je na dolgi rok les res smiselno, da se lotimo te modernizacije? Seveda, nekatere tehnologije moramo uh, podpreti, ampak Eh, vi se ne postavljate sistemskega vprašanja, ampak se postavljate vprašanje, kako bi lahko bili hitrejši in boljši pri trenutnem sistemu. Prosim za odgovor na to vprašanje. Mislim, da uh, je zelo pomembno, da se vprašamo, kateri eh, kmetje želijo bistveno več proizvajati, kateri želijo imeti bolj uh, biosmeritev. Torej, zanima me.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 in glede na to, da se soočamo z globalizacijo, ne moremo Evrope ločiti od vseh ostalih. Gospod Bogovič, izvolite. Hvala za besedo. Eh, samo reče, da zelo veliko časa posvečam ravno pri svojem delu, ravno tem konceptom, ki smo jih s kolegom Tiborjem Šanjem na nek način zaokrožili v koncept pametnih vasi. In eh, sam eh, sem trdno prepričan, da Eh, mi digitalizacije nikakor ne bomo zaustavili. Naš ključni problem pa bo, vekolikor bo digitalizacija obšla podeželje. In eh, vekolikor bo digitalizacija obšla podeželje, se bo trend eh, migracij v mesta in pa koncentracij urbanih središč samo povečeval. Zato v tem konceptu pametnih vasi, ki poskušamo tudi vsega, v kmetijske politike, regionalno politiko že vnešena, upozoriti najprej na to, kar ste že sami dejali, da vekolikor bo še vedno ostal tak razkorak, da ima danes samo 44% ljudi na podeželju dostop do kvalitetne široko poslovne povezave, v mestih pa okoli 90, imamo velik problem. Tu imamo tudi ta problem, da na podeželju običajno ni osnovnih biznis modelov, poslovnih modelov, ampak je potrebna javna podpora iz različnih skladov, ne samo iz kmetijskega, regionalnega, pa tudi državna politika mora biti jasna. Se pravi, sam sem strogo zagovornik tega, da moramo poskrbeti, da bo podželje najprej oskrbljeno z široko poslovnimi povezavami. Del teh koristi ima osnovna kmetijska proizvodna in sam vidim v preciznem kmetijstvu zelo veliko priložnosti, kjer, ki so v prvi vrsti povezani z skrbno rabo virov, bodi si vode, bodi si gnojil, škropiv ali pa prehoda na eh, preko sodobne mehanizacije na mehansko obdelavo in na nek način skozi te koncepte vidim možnost ozelenitve kmetijske politike, okolju prijaznejše, trajnejše in na drugi strani, kar je ključno, tudi sledljivost, kaj počnemo na kmetijskih zemljiščih potrošnik bo vedno zahtevnejši in skozi te tehnologije sem trdno prepričan, da lahko omogočimo ta dostop. Tu bo potrebno biti zelo precizen, da ne bo ta, ta, ne bo ta, te novosti na voljo samo za en del kmetij in zato mislim, da je nujno potrebno, da tudi spostavimo nek pristop delitvene ekonomije eh, s tem, da se lahko tudi preko manjših, srednje, velikih kmetij eh, ali pa velikih kmetij nudi servis za mehanizacijo tistim, ki teh mehanizacij ne bodo mogli eh, nabaviti. Zato mislim, da je to možnost, da tudi zaustavimo trend zmanjševanja eh, padanja števila kmetij, vsekakor pa je potrebno to storito zagotoviti. Veliko priložnost vidim za male kmetije ravno v direktni prodaji, potrošnik je vse zahtevnejši, celo vrsta poznamo že aplikacij tudi v moji Sloveniji, kjer je ta zadeva zelo razvita, kjer lahko potrošnik dejansko na vsega, Eh, na lančniku, na mobilnem telefonu vidi, od katere kmetije prihaja meso, kakšna je tehnologija, kdo stoji za tem in to mislim, da zopet priložnost za male kmetije, ne samo za te, eh, za te velike, o katerih je bilo danes tukaj nekaj govora. Od tu naprej pa mislim, da je potrebno poskrbeti eh, za koncepte mobilnosti na podeželju. Dve leti že intenzivno delam na, na področju pametnih vasi in danes je recimo v Sloveniji desetina prebivalstvo Slovenije ima brezplačen dostop, stare, eh, brezplačen dostop do prevoza za ljudi starejše od 65 let, bazira na sodelovanju lokalne skupnosti, volonterjev in delno tudi neki aplikaciji, ki se skupaj podpira turizem na kmetijah, na podeželju. To so nove priložnosti, ki si ga več ne znamo predstavljati kot drugače, kot da bodo povezani s svetom in da bodo imeli te osnovne e, storitve na razpolago. Novi energetski koncepti prihajajo, povezani z blockchain tehnologijami, z decentraliziranim, decentralizirano energetiko, aktivnim odjemalcem in tu mislim, da moramo pogledati širše na celotno stvar kot zgolj kaj bo tehnologija, koga bo izrinila iz tega dela. Jaz še nisem nikogar, pa imam sorodstvo, predvsej tisti, ki se ukvarjajo z mlečno proizvodno, da bi se pritoževal na tem, da zdaj ni več treba na roke most, ampak da to naredi robot, ki je povezan z, z strojem za sortiranje, eh, doziranje hrane in da imamo učinkovito prehrano. Tako da jaz sem, verjamem, da je to cela vrsta težav, kjer imamo na eni strani bojazen, da bodo male kmetije odrinjene od teh storitev, to se moramo potruditi in tu je kmetijska politika, tudi javna politika, eh, zato nikakor nisem, me ni strah tega, da bi od tega male kmetije ne imele koristi, Vsekakor pa pri vseh teh stvareh, poleg teh tehničnih inovacij in pa eh, stvari, potrebno spredi dati tudi socialne, socialne inovacije in tu mislim, da imamo v kombinaciji s tehniko, z ljudmi veliko priložnosti in sam sem velik zagovornik tega, da se, eh, da se tem trendom, da se teh trendov ne ustrašimo. Mislim, da kmetijstvo omogočajo na nov način komunikacijo eh, in komuniciranje s potrošnikom, z davkoplačevalcem, če hočete, in na drugi strani priložnost tudi za manjše kmetije. In ker je v začetku potrebno te stvari nekčem sistemsko podpreti, sem sam zelo velik podpornik tega, kaj je tudi v novi kmetijski politiki, da je področju inovacij, digitalizaciji, novim znanjem potrebno posvetiti pozornost tudi v tej javni politiki. Hvala vam za to poročilo in mislim, da dobro izhodišče za razpravo za novo skupno kmetijsko politiko. Pravi, pravi nas prekonavaš. Pravi nas prekonavaš. No, skoraj ste nas prepričali. Bomo videli, kaj bo povedal profesor De Castro. Grazie, no. Hvala, gospod predsednik. No, sam bi se navezal to, kar je dejal gospod Bogovič, da potrebujemo inovacije. E, naša, naše, naše kmeti, zlasti mala podjetja, to potrebujejo. Vemo, da je zelo, zelo pomembna organizacija in naša mala podjetja to potrebuje, zato da so lahko e, konkurenčna, da dosegajo dobiček naših kmetij, potrebuje inovacije, potrebuje tehnologije. Ima pa specifično vprašanje. Omenjali ste potrošnike, ki vedno bolj želijo poznati izdelke. In mi kot eh, parlament smo vedno bolj zavezani k temu, da se borimo za izvor izdelkov. In govorili ste o novih tehnologijah, zlasti o blockchain tehnologijah in kako bi to lahko pomagalo pri, te, pri tem usledenju izdelkom. Dziękuję Pani Profesorze. Hvala lepa. Gospa Katajnen. Hvala lepa. Sem članica stranke, ki podpira inovacije. Inovacije dajo priložnosti in niso grožnja. In moramo se seveda zavedati grožen in težav, vendar ne bi smeli misliti, da preveč overajo napredek. In kar zadeva digitalizacijo. Kmetije že uporabljajo digitalne tehnologije. Sveda obstajajo velike razlike v Evropi. Vprašanje širokopasovnih povezav je ključnega pomena. Ali imate lahko kmetijo, eh, če nimate širokopasovne povezave? kar se tega tiče, nismo vsi enakopravni v Evropi. In zato bi morali imeli, imeti primerna izhodišča, zato da smo vsi na istem pravzaprav. Veliko govorimo o poreklu izdelkov. Ko govorimo o sodelovanju med potrošniki in proizvajalci, si želimo kratkih krogov in digitalizacija tu lahko pomaga. Vendar pa, če poreklo izvora in, oziroma izvor izdelka ne zanima držav, potem seveda to ni primerno. Potrebujemo eh, spremembe vsi moramo deliti ta cilj. In sledljivost od vil do vilic mora biti zagotovljena. To mora veljati tako za veliko, za male proizvajalce. Tu ne gre za boj med njimi. Po zaslugi digitalizacije imajo tudi manjši kmetje boljše priložnosti za trženje svojih izdelkov. seveda lahko pride do težav z varstvom podatkov, lahko pride do težav s tem, kdo je lasnik podatkov in kako, uh, koliko so ti podatki dostopni. No, to, to so tehnična vprašanja, za katere lahko najdemo rešitev, vendar moramo nadaljevati z digitalizacijo. Gospod Andrew, izvolite. Hvala, gospod predsednik bi se upravičil zaradi svoje zamude, tako da nisem slišal celotne predstavitve, bi pa nekaj povedal glede eh, tega, kar sem lahko slišal dveh, treh eh, prispevkov, ki sem jih slišal. Torej sam sem za inovacije, za digitalizacijo, vendar predhodno vprašanje je, čemu to služi? Za kateri kateremu kmetijskemu modelu to služi? Digitalno gospodarstvo in vse, kar s tem povezano, inovacije, vse to mora služiti kakovosti prehranske verige, potem seveda to moramo podpreti. Če pa bi digitalno gospodarstvo omogočalo to, da se uh, pravzaprav zauzema uh, ozemlja, potem pa to ne bo pomagalo k trajnostnemu eh, razvoju. Gospod Bogovič je omenjal, kako pomembna lahko digitalizacija za to, da eh, se ohranja eh, prebivalstvo na podeželju. Torej, moramo se zavedati, da mm, uh, imamo nove inovacije, vendar moramo biti vseeno previdni in moramo vedeti, kateri model želimo doseči. Al, in to velja tako na lokalni, regionalni, kot državni ravni. Moramo imeti jasne načela uporabe tako da lahko vidimo, kakšni bodo rezultati. Hvala. <clears throat> Gospe in gospodje, s tem smo izčrpali seznam govornikov. Torej, sam imam določen dvom. gospodarske družbe, podjetja. Bodo skušali izkoristiti digitalizacijo in tehnologije jim bodo koristile. Seveda to lahko reguliramo, vendar obstaja določena območja, kjer te gospodarske družbe ne želijo popolne preglednosti, ki je potrebna za spremljanje in nadzor. Tudi, ko gre za skladnost, ko gre za spoštovanje standardov in tako naprej. To moramo proučiti na evropski ali celo globalni ravni. Kaj ti nihče drug ne bo zainteresiran za to, da bi igral z odprtimi kartami. Torej, o katerih področjih govorim? To so tiste področje, za katere smo mi odgovorni, pač Evropski parlament, Evropska komisija. Sedaj pa prosim za vaše odgovore. Uh, Upam, da sem si prav zapisala vaše vprašanja. Verjetno ne bo mogoče na vse odgovoriti, na vsa vprašanja zelo podrobno. Prvo vprašanje glede precenjevanja vpliva teh tehnologij in kako lahko vplivajo na kmete, na okolje in tako naprej. Skušali smo podariti v tem poročilu dejstvo, da vpliv tehnologij ni enak povsod po vrednostni verigi. Eh, in za različne elemente v teh členih vrednostne verige lahko pride do razlik zaradi velikosti, zaradi eh, vrste naložbe, ki je potrebna. Ko govorimo o velikosti kmetij, ne gre le za vpliv naložbe, gre tudi za vpliv koristi. Leta 2010 je GSA, agencija za Galileo, izvedla teste, ki so pokazali, da satelitska navigacija je vplivala le na kmetije, ki so večje od določene velikosti. Pod to velikostjo je bil strošek višji od koristi. Torej, ne pravimo, da torej to ni res ne vem, če bi temu rekla, da so študije, vendar obstajajo testi, določene družbe, ki prodajajo storitve s tem v zvezi, merijo vpliv recimo zmanjšanja vode, zmanjšanje pesticidov, povečanja produktivnosti po združitvi GNSS in Kopernika imamo druge teste, torej obstajajo uh, podatki na trgu. Ne bi rekla, da so to znanstvene študije uh, v oskem pomenu besede. In to je povezano s tehnologijami, ki so že nekaj časa na trgu. GNSS, torej navigion, satelitska navigacija in spremljanje nadaljavo, sta dve takšne tehnologiji, potem imamo podatkovne blok, neke umetno inteligenco. Tu pa smo res šele na začetku testiranja teh inovacij na kmetijah. In študije glede vpliva teh tehnologij bodo šele prišle na vrsto. Torej, nimamo enakih podatkov za vse. En element, ki je omenjen v tej študiji, je delitvena ekonomija. Delitvena ekonomija bo omogoča tudi manjšim kmetijam, da bodo imele korist od tega. Tu smo šli na začetku tega trenda, vendar že vidimo mm, določene eh, mm, določena vozlišča, ki omogoča delitev recimo eh, traktorjev in drugih um, instrumentov in s tem lahko pomagamo, da imajo vsi uh, enako korist od takšnih uh, inovacij. In s tem tudi gore ne odločam drugo vprašanje. Vendar to, kar ste omenili, je res, ko govorimo o tem, da pravzaprav kmetje si ne more privoščiti tveganja. In ravno to je to, kar se omenja kmetje zlasti mali kmetje želijo zagotovila strani drugih večjih podjetij, ki so že testirali tehnologijo ali storitev, tako da vedo, da bo nekdo drug prevzel groženje neuspeha tehnologije, zlasti v začetni fazi tehnologije. Včasih spodletijo in včasih je treba kakšno tehnologijo večkrat testirati, spremeniti, preden uh, je tehnologija takšna, da je koristna in da ne predstavlja več tvegan, da ne prihaja do napak, težav in tako naprej. In tu imamo lahko veliko različnih scenarij glede na različne tehnologije, vendar kot smo slišali že prej, tehnologija, razvoj tehnologije se ne bo ustavil. Imamo akterje, velike akterje, velike neevropske akterje, ki veliko investirajo v te tehnologije in oni jih bodo prinesli na trg in to na tak način, da se bo poslabšala situacija monopolov, kot smo že prej slišali. bom se navezala na to, kar smo slišali. V tej študiji nismo razmišljali o tem, da bi se odločili za ali proti digitalizaciji. Pač želeli smo vprašati, kaj se dogaja v svetu, v katerem tehnologija napreduje in nekateri imajo tega izjemne koristi, kot je dejala Monika. Velike multinacionalke in tržne sile podpira te trende. Edina stvar, ki jo vemo zagotovo, je to, da tisti, ki pri tem sodelujejo, bodo imeli korist od tega, ko gre za eh, prihodke, ko gre za konkurenčnost. In izziv je, kako lahko vsi ostali uh, v družbi in ko upoštevamo vprašanje okolja, podnebnih sprememb, socialne vključenosti, eh, torej kako lahko tudi drugi akteri in vsi ti vidiki imajo korist od tega napredka. Ali je to dobro ali ne? No. Ne gre za to, ali to nekaj dobrega ali slabega, temveč kako lahko dosežemo različne cilje, kako lahko upoštevamo različne cilje in, in zagotovimo, da izkoristimo priložnosti iz tega razvoja, vlučiti vseh teh ciljev. V študiji smo omenjali zadruge. Predlagamo, da pri spopadanju z izzivi bi eh, z druge lahko, zadruge lahko bile tiste, ki bi Eh, premoščale eh, razdalje in bi povezovale razvoj in manjše akterje. One bi lahko pravzaprav bile knowledge brokeri, torej tisti, ki prenašajo znanje, prenašalci znanja v tem razvoju. Če naj še nekaj dodam glede tega. Cilj študije je bil, da bi imeli celovit pregled heliko, helikopterski pregled na različne tehnologije in da bi videli, kakšne so prednosti teh tehnologij. Te tehnologije seveda ne bodo rešile vseh težav v kmetijstvu, to je jasno. Kar zadeva okoljske prednosti, tu gre za zmanjšanje gnojil, za zmanjšanje uporabe eh, vode in pri internetu stvari, bi tu lahko imeli cilj, da bi lahko spremljali uh, dosegne ciljev, torej da bi spremenili obstoječo rabo te snovi in tu bi lahko imeli ciljeno uporabo, tako da ne bi uporabljali mm, gnoj, eh, gnojila za preventivo, bi jih uporabili le takrat, ko bi bila potrebna in digitalna tehnologija bi omogočila kmetom, da to spremljajo in zato lahko pametneje uporabljajo gnojila, ne pa da uh, ne uporabljajo gnojil. Gre za to, pač, da kmetje lahko drugače razmišljajo da ne uporablja gnojil previdnostno, temveč zgolj takrat, ko je to potrebno, torej na ciljen način. Eh, potem druga zamisel je to, da, da ne gre vedno za to, da se poveča proizvodnja, kajti če je proizvodnja pametnejša, potem lahko kmetje še vedno imajo dobiček, ta se lahko celo poveča uh, zaradi pa, pač pametnejšega pristopa k, k, k pridelavi uh, svojih izdelkov. <laughs> Um, one... Še en element, ki je pomemben, ki ga je tudi treba upoštevati, je glede tega, kako lahko tehnologija spreminja in kako bi morala spreminjati kmetijske prakse. Če se pogovarjate s kmeti, vidite, da so pogosto pod stresom, zaradi tega, ker morajo preživeti preveč časa pred računalnikom, se ukvarjati s podatki. Torej, to ni njihova naloga, želijo biti na kmetiji, želijo delati to, kar počnejo. Eden od izzivov je, kako uporabljati vse te informacije, vse te podatke na ta način, da to za kmete uh, ne bo dodaten stres, torej da dobijo podatke, ki jih potrebujejo, da jim ne bo uh, treba se izučiti za nekaj, kar jih ne zanima, torej da jim ni treba analizirati podatkov. In tako lahko vplivamo na vrednostno verigo. Zagonska podjetja tudi lahko postanejo del tega, del vrednostne verige, kajti kmetje ne morejo postati an analitiki podatkov, ne morejo biti tisti, ki analizirajo podatke. Ne, želijo informacije, ki jih potrebujejo za sprejemanje odločitev, kadar jih potrebujejo. Torej, tu gre za to, kako digitalne tehnologije bodo vplivali na vrednostno verigo in na kateri točke bodo ta podjetja vstopila v vrednostno verigo, zato da se ne bo eh, spremenilo delo kmetov, kajti kmetje želijo biti še naprej kmeti in, in želijo si seveda pomoč uh, pri tem, da bodo učinkovitejši pri tem, kar počnejo na svoji kmetiji. No, to je seveda izziv za prihodnost. Potem lastništvo podatkov. To je tudi ključna tema. In tu nimam odgovora na to, kako rešiti vprašanje podatkov. Tržnega odgovora ni. Mi smo torej proučili vpliv digitalnih tehnologij na vrednostno, vrednostno verigo, glede na to, s kom se pogovarjate, je odgovor povsem različen, kajti danes so podatki po eni strani občutljivi, po drugi strani pa so podatki tudi denar za nekatere akterje. In lastništvo podatkov pomeni rast podjetja, odprt dostop do podatkov pa nekomu drugemu ne bo všeč. In to ne velja le za kmetijstvo, to velja za številne panoge, ki se soočajo z istimi procesi digitalizacije. To je velika razprava in mislim, da je to pravzaprav politična debata, tu ni enotnega odgovora, ki bi ga lahko podali svetovalci. Kar zadeva podatke, naša študija ločuje različne pod, vrste podatkov in pomembno je upoštevati, da podatki so različni in zato jih moramo obladovati na različne načine. Imamo podatke, ki prihajajo iz strojev in to so tehnični podatki, potem imamo podatke, ki so osebni podatki in seveda tu potem moramo upoštevati GDPR, ne glede na panogo, ne glede na funkcijo osebe, je to pač zakonodaja EU, ki bo vedno veljavna in ki bo vedno varovala osebne podatke. Potem imamo podatke, ki jih zbira senzori novih tehnologij. In potem tu ne gre zgolj za dostop, temveč za hrambo. In tudi to je pomenilo, to smo tudi vključili v študijo in smo zapisali, da se tudi na to temo treba še osredotočiti. še dodala bi nekaj glede podatkov. V evropskih eh, projektih za eh, kmetijske proizvode se veliko govori o informacijskih infrastrukturah in pogosto se teh podatkov ne deli na splošno. Imeli smo uh, vprašanje glede podatkovnih blokov, glede blockchaina, ne vem, koliko bi moralo o tem govoriti. No, tu gre za registr transakcij. Vse, kar se zgodi, se zabeleži. Ne potrebujete torej človeškega nadzora za to. To pomeni, da se poveča preglednost najdete rešitve za težave oziroma vzroke težav. Dobite recimo podatke za podnebne namene in tako naprej. In uh, vidite, če pride do kakšnih uh, težav in v verigi in vse skupaj to lahko pripomore k povečanju zaupanju. Eh, kmetov in potrošnikov. Menimo, da, ima, da imajo podatkovni bloki srednji vpliv, če tudi obstaja več študij glede, glede tega, vendar menimo, da to zaenkrat ne bo imelo izjemnega uh, vpliva, vendar pa to gotovo zelo zanimiva tehnologija. Če bi še nekaj dodala glede blokčina. Tu sta dve zadevi, ki sta precej specifični glede te tehnologije. Prvič je to decentralizirana tehnologija, torej tu ni nekakšnega regulatornega organa, ki to nadzira. In potem to je nekaj, kar je varno, ker se vse informacije šifrirajo. Torej, podatki eh, med pošiljateljem in prejemnikom potujejo na šifriran način, torej to so varni podatki in teh podatkov ne morete črtati ali spremeniti potem, ko so registrirani. Torej, ko je enkrat nekaj znotraj verige, potem tam tudi ostane. Teh podatkov se ne da spremeniti. Konkreten primer, recimo. čez pred dvema, tremi leti je prišlo do uh, kontaminacije jajc v Franciji in težko je bilo ugotoviti, kje je prišlo do te kontaminacije, kje se je to začelo in na katerih lokacijah uh, so, na katerih lokacijah so ta jajca prišla. In ta tehnologija blockchain bi nam tu lahko pomagala, ker so vsi podatki registrirani, ne da se jih spremeniti in torej ta tehnologija bi nam pomagala ugotoviti, kje je prišlo do kontaminacije, kateri dobavitelji imajo ta jajca in kateri distributeri so dobili ta jajca in tako naprej. Če nimate več nadaljnih vprašanj, bomo tu zaključili. Je pa to res sveda zelo široka tema. Deljenje informacij in red pri tem je sveda nekaj nujnega in ključnega za napredek in inovacije. Ko se kmet mora odločati, mora sodelovati tudi pri analizi. Določena svetovalna podjetja bi, lahko, bi lahko pripravila statistične podatke, naprimer. Vendar odločitev, končna odločitev je vedno v rokah kmeta. Ne moremo pričakovati, da bo kmet le na polju in ne bo počel nič drugega. In kmeti se navajajo te stvari in vedno bolj so pripravljeni torej, na tak nek širši pristop. Vedno bolj so pripravljeni uporabljati informacijske tehnologije. No, to je tema, kateri se bomo še vračali tudi v prihodnje. Hvala lepa, hvala za to študijo, za to poročilo, za to analizo. Zastavlja zelo relevantno vprašanje in odpira novo fazo v tehnoloških procesih. Sedaj bomo imeli dveminutni premor, potem pa nadaljujemo. Prehodimo do kolejnega punktu. Gremo naprej na naslednjo točko. Predem pozdravim naše goste, naj vam povem, da imamo sedaj javno predstavitev na temo razvoja okvira uspešnosti v skupni kmetijski politiki. Ta predstavitev sopada z našim zakonodajnim delom o SKP po letu 2020. Torej, želimo si prehod na uh, eh, SKP, ki bo usmerjena k uspešnosti in to je pomemben del svežne reform, ki ga predlaga Evropska komisija. Namen te predstavitve je, da ocenimo in se uh, Eh, pogovorimo o obstoječem okviru spremljanja in ocene in da vidimo, kaj se lahko iz tega naučimo, eh, glede na predlagani zakonodajni predlog. Hvala trem govornikom, ki so sprejeli naše vabilo eh, in prišli na to predstavitev. Torej, kar začnimo z razpravo, najprej bom dal besedo našemu prvemu strokovnjaku, gospodu Antoniju Limoneju, generalnemu direktorju Instituto za profilatiko sperimentale del Mezzogiorno. Na to bom dal uh, besedo gospodu Čupku, ki je izredni profesor na univerzi v Poznanu. In na koncu bom dal besedo našemu tretjemu strokovnjaku, gospodu eh, Madru, ki je predsednik in moderator možganskega trusta Farm Europe. No, brez nadaljega bom kar dal besedo. Gospodu Limoneju, gospod Limone,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 ima že 200 let in se ukvarja z varnostjo hrane. In je pravzaprav upravni organ, ki eh, skrbi za varnost hrane in zdravje državljanov. Torej, predstavimo strateške cilje našega programa za razvoj podeželja. Imamo tri stebre, eh, kampanja. Eh, inovativna regija. In tu smo ugotovili, da smo vključ, vključili eh, vedno več mladih v kmetijstvo in tu želimo videti, eh, kakšne projekte so izvedli. Potem imamo kampanjo Zelena eh, regija. Tu si prizadevamo za varstvo okolja in to je ključen element za naše politično delovanje. In potem imamo kampanja eh, Solidarna regija. Tu želimo zagotoviti eh, kakovost življenja in kakovost storitev na podeželju. No, tu želimo opisati, kakšen je ozemljski model. Tu poštevamo raznolikost. Kampanja je zelo raznolika. Regija. naš teren je zelo raznolik in soočamo se tudi s težavami zaradi tega. In eh, tudi zaradi tega imamo težave z programi SKP, ker imamo tako različne um, terene pravzaprav. No, Torej, tu vidimo, kakšne, kakšne sredstva smo dobili. Ta, to so podatki za 31. december. In vidimo, da moramo še marsikaj storiti, če bomo želeli vse izčrpati, vsa sredstva. Skupni okvir za spremljanje in um, nadzor za obdobje 2014-2020 vključuje številne podatke in lahko predstavim, kakšen je danes sistem, ki ga imamo. Skupni okvir za spremljanje ima dva ključna elementa. En je enak za vse države članice, drug pa je takšen, da države članice morajo same preverjati output in morajo videti, ali se dosegajo vnaprej določeni cilji na nacionalni, regionalni Eh, ravni. Cilj tega sistema je to, da določimo eh, eh, me, torej, ko gre za vprašanje vpliva, cilja in tako naprej. Se mi zdi, da imamo preveč kazalnikov, ki zato menimo, da potrebujemo večjo poenostavitev. Ko gre za okvir uspešnosti, se zdi, da gre za nekaj zgolj teoretičnega, ki je potreben za potrditev letnega proračuna. In tu je pravzaprav uh, objektivna uvera za marsikoga, tudi za druge italijanske regije. Tu je pravzaprav obremenitev sistema in prihaja do uh, upočasnitve programov in uh, eno leto je kratko obdobje, treba bi ga bilo podaljšati. In potem imamo tu še nova, druga vrednotenja. In kaj je cilj tega spremljanja? Torej, v okviru nove SKP za obdobje 2021-2027 namen eh, tega ocenjevanja je to, da se uh, prouči uspešnost, raba verov in tako naprej, da se izboljša učinkovitost, da se izboljšajo eh, cili, da se izboljša transparentnost. No, tu gre za to, da se uh, vidi, kakšni dosežki so bili doseženi v politiki skupnosti. Tu imamo analitično bazo, ki, do, ki je nekaj seveda pravičnega, vendar tudi tu vidimo določene omejitve. In sicer ni prišlo do prave poenostavitve uh, merjenja uspešnosti. In lahko pride do tega, da bo sistem meritev doseganja ciljev preveč uh, zapleten. Cilj pa je bil, da bi bil to, da bi to poenostavili. Vedno želimo poenostavljati, vendar potem so pogosto rezultati ravno nasprotni. In uh, torej vem, kakšen je, kakšna je vaša mm, razprava glede tega, vendar. menim, da bi to bil, bilo lahko bilo zelo mejoče za razvoj podeželja. In tudi italijanski organi na lokalni in regionalni ravni se sprašujejo, kako bo SKP prenostavljena, eh, če bomo imeli tako zapletene kriterije in merila. Če želimo uh, nared, nared, če želimo torej nekaj investirati, uh, oziroma vse skupaj je zelo zapleteno, če je krojač v Bruslju, jaz pa delam obleko za nekoga, ki želi zelo daleč od Bruslja in takšna se zdi uh, ta politika. Politika je seveda zapletena umetnost, vendar si je treba za to prizadevati. In v strateških letih SKP bi morali imeti bolj ciljan pristop. In če imamo nek program, želimo, da se ta program izvaja. To se, in zdi se pravično, da če ti kdo da na voljo, eh, denar želi vedeti, kaj se z njim zgoditi. Eh, vendar obstajajo ločene omejitve pri omejitvah okvira uspešnosti. Ti kazalniki eh, ne morejo biti popolnoma eh, svobodni, kajti regionalizem ni nujno najboljši. Torej, tu moramo pravzaprav najti pravo mero med ciljem, s tem, kar se je doseglo in oceno tega, kar je bilo doseženo. Zato bi bilo pomembno preverjati rezultate čim bolj natančno. In torej moramo preučiti seveda cilje in uspešnosti. No, če pa je to preveč zapleteno, če damo preveč pobude regijam, je to lahko preveč zapleteno. Torej, lahko pridemo do zelo zapletenih situacij. Tudi, ko gre za zeleno ekonomijo, bi bilo dobro pri merilih upoštevati tudi potrebe kmetov. Torej, moramo imeti. Eh, skupni imenovalnik, ki uh, upošteva to, da je kmetijstvo trajnostno in seveda moramo pri tem uh, podpreti tiste kmete, ki so učinkovitejši pri doseganju teh uh, meril. Torej, uh, pri SKP za leto 2021 do 2027 imamo seveda lahko pristop glede uspešnosti, vendar moramo tudi v strateških načrtih imeti prav način branja teh rezultatov. Na določenih eh, ozemljih, zlasti v moji regiji, obstaja možnost, da ne dosežemo ciljev. V določenih eh, situacijah pri nas je tako, eh, da recimo Eh, pastirstvo, to je zelo staro, stara dejavnost, eh, je nekaj, kar poteka tako, kot je potekalo eh, v sedmem stoletju pred našim štetjem, torej kot v času, ko je Homer napisal Iliado. Torej, pastiri danes delajo enako kot takrat, ko je Homer pisal o Odiseju in tako naprej. Skratka, gospodarstvo mora to upoštevati in uh, Evropska komisija mora to upoštevati, mora uh, razumeti, da so številna območja zelo zapletena in uh, če Evropska komisija tega ne bo upoštevala, bo težko dosegla svoje uh, dobre namene in, in pač krojač mora vedeti, eh, za koga dela svojo obleko. Če obleka ni primerna za tistega, ki ga bo nosil, potem mu ne bo dobro pasala. In torej, to, ta dva elementa sta ključna za to, da zaupamo teritorijem, vendar vseeno moramo s tem ravnati pametno. In programiranje mora biti zelo natančno za to, da se sredstva ne uh, zapravljajo in da ljudje uporabijo ta sredstva, kajti eh, Evropa je zelo uh, pomembna in pomembna tudi za periferna ob, območja in mora uh, zavarovati to ruralnost, te izdelke in to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 našega raziskovalnega dela. Prihajam iz Polske. Predstavil bom nekaj primerov iz Polske, torej. In sicer bom spregovoril o štirih različnih področjih. Ali naj raje govorim angliško? Glede prvega vprašanja, ta se nanaša na dohodkovno podporo. Tukaj bi omenil opredelitev tipov kmetij. Vračamo se spet na to razpravo. Tako da si moramo pogledati sam model in pa opredelitev kmetije in kmeta. Torej, naš model temelji na družinskih kmetijah. In zato smo preučili tri merila. Najprej gre za dejstvo, da govorimo o družinskih kmetijah oziroma posameznih kmetijah. Vsaj 50 odstotkov delovne sile prihaja z same kmetije, običajno gre za družinske člane. Potem pa je tukaj še ekonomsko merilo. Gre za to, kakšen ekonomski rezultat se doseže. Torej, tukaj nekako predvidevamo, da se dobi neka minimalna poprečna plača, odvisno pač, kako gledate na te stvari kakšni so rezultati. Izmed več kot 12 milijonov kmetij odštejemo 10 odstotkov kmetij in končamo nekje pri 5 milijonih. Potem imamo tukaj merilo neto minimuma. Če si pogledamo to neto minimalno plačo, pridemo na 4 milijone kmetij. Gospodarske kmetije, ki so velikega obsega, običajno niso eh, družinske kmetije. Tako da, če si vzamemo za merilo minimalno plačo, imamo 3,6 milijona družinskih kmetij. In to je okrog 30 odstotkov vseh kmetij v Evropski uniji. No, če si zdaj pogledamo še neto povprečno plačo. In če vse preračunamo, pridemo na približno 550 tisoč družinskih kmetij, ki imajo povprečno plačo oziroma povprečen prihodek. to je krok pet odstotkov, pet odstotkov eh, kmetij pa proizvede okrog 20 odstotkov vrednosti. Tukaj le imamo predstavljene različne države, pa korporativne kmetije, če si pogledamo vrednost, majhna korporativna kmetija proizvede primer, vrednost, ki je primerljiva vrednosti, ki jo proizvede družinska kmetija. Zaradi skupne kmetijske politike. kjer, med merili, kjer so med merili tudi investicije. Imam tukaj še graf, ki temeli na polskem primeru in nam kaže, kaj bi se zgodilo, če ne bi imeli skupne kmetijske politike. Torej, tako, ko gre za neposredna plačila, kot tudi, ko gre za modernizacijo. Neto vrednost kaže, da so investicijske postavke nekje od leta 2004 v znesku 5 milijard evrov. Ta rezultat nam kaže, da je prišlo do znatne rasti investicij in mislim, da je večina teh investicij inovativnih. Potem investicijske postavke v zvezi s prehransko industrijo. To naj bi podprli z drugim stebrom. Tukaj je rezultat nekoliko nižji, ampak vsekakor prepoznaven. No, če se vrnem in, se po, in si pogledamo, kakšna je odpornost kmetij glede na investicije v letih 2008 in 2009. Lahko vidimo, kakšen je bil učinek v panogi pridelave hrane. Skupna kmetijska politika je prispevala k temu, da so evropske kmetije postale bolj odporne. Potem je tukaj še ena tema, ki sem jo preučil. Sicer gre za prožnost. Metodologija je temeljena na tem, da smo preučili dejavnosti iz drugega stebra, glede na to, kakšen je njihov namen. Tako da imamo tukaj industrijski sklop, pa uh, okoljsko trajnostno kmetijstvo in pa družbeno trajnostno kmetijstvo. Predstavil bom situacijo v Evropski uniji, tukaj imamo drugačna merila. In pa tri osi. Najprej porazdelitev po upravičencih in potem podrazdelitev odvisno tega, kaj je bilo podprto imamo eh, okolje, človeške vire in kapital. Če si pogledamo vse to skupaj, gre za šest večjih sklopov, šest postavk. Tole pa je rezultat po skupinah, po grozdih. Tole so ključni rezultati. Danska, Irska, Švedska, Združeno kraljestvo, torej 60 odstotkov drugega stebra v letu 2007 do 2013. Torej 60 odstotkov pri pogozdovanju in izboljšanju okolja. Potem druga skupina držav je večino sredstev porabila za kmetije. Če si pogledamo povprečno velikost kmetij v prvi skupini držav, je tukaj velikost največja, imajo pa najmanjše število delavcev. Zdaj pa še ugotovitve. Najprej poraba za okolje v veliki meri ustreza ravni razvoja posameznih držav članic. Torej, bolj kot je razvita država članica, več eh, je dejavnosti na tem področju, torej več je verjetnosti, da bo večja, števi, večja količina sredstev iz drugega stebra namenjena okolju. Potem je tukaj še vprašanje pristopa v Evropsko unijo. Nekatere države članice so se bolj osredotočile na okolje, druge manj. Pričel sem potem še deset eh, držav članic bolj podrobno, ampak to bomo preskočili. No, na koncu pa še porazdelitev neposrednih plačil kmete sem vprašal, katerih dejavnosti se ne bi lotili in kako porabijo neposredna plačila. Okrog 70 odstotkov uh, gre za uh, trenutno proizvodnjo, okrog uh, nekaj manje na, na investicije in zgolj uh, 5 odstotkov za neproizvodne stroške. Torej, največ, največji delež zajame trenutna proizvodnja. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa bi dali besedo še našemu tretjemu strokovnjaku. To je gospod Iv Madre iz Farm Europe. Izvolite. Hvala gospod predsedujoči, hvala za povabilo. Veliko čast mi je, da lahko danes govorim tu pred vami. Danes ne bom nastopal, oziroma nastopal bom tudi ne le kot predsednik think tanka Farm Europe, ampak tudi kot nekdani predstavnik uh, agencije za izplačilo neposrednih plačil. Uh, zato razmišljam tudi o nekaterih stvarih, ki bi jih rad delil z vami. Če želimo, da bo SKP uspešna, je, to, seveda, treba, je tu treba upoštevati zadeve, o katerih govorimo. Na ta način bomo prišli do učinkovite SKP, pregledne in transparentne SKP. In sicer transparentne, ko govorimo o Eh, javnem denarju ali pa nam to ne bo uspelo. Torej, zato potrebujemo ustrezen okvir, ki pa ni samo administrativen, ampak to mora biti ustrezen politični okvir in o tem zdaj govorimo. Vprašanje, ki se zastavlja glede predloga komisije, je naslednje. Ali bo ta predlog omogočil, da bo SKP bolj učinkovita za kmete, za državljane, in bolj učinkovita tudi za davkoplačevalce. Bolj jasna, bolj pregledna pri izbiri oziroma dodeljevanju javnega denarja. Današnja SKP je kaj? Gre za orodje z nekimi temeljnimi pravili, ki se določajo na ravni Evropske unije, kot sta kolega eh, že omenila. Osnovna pravila upravičenosti, glavnih ukrepov SKP, ki jih torej vse to določajo eh, so zakonodajalci. Potem pa to izvajajo države članice, tako kmetje, to preverjajo plačilne agencije, države članice in to seveda nadzoruje komisija, ki eh, potem pa so tu še dvojne, dvojni nadzor, ki zagotavlja, da stvari potekajo kot je treba. In seveda so stvari tu nekoliko zapletene. Kakšna pa je uh, nova, novi predlog komisije, ki si želi nekaj, želi nekaj bolj uh, učinkovitega in hkrati prilagodljivega, fleksibilnega, prožnega? Torej, vidimo, kako bodo stvari naj bi izgledale skladno s tem predlogom. Tu bi šlo torej za horizontalna pravila na, podla, na ravni posameznih držav članic, potem ko so eh, prepoznani upravičenci, potem so tu pravila, ki bodo predvidena v strateških načrtih na nacionalni ravni in seveda nadzorne politike in politike sankcij. Na ta način bi prišli do 27 različnih okvirov, ki jih bodo vzpostavile države članice, ki jih bi potrdila komisija in na ta način komisija predlaga, da bi preverjali potem, kaj bodo nacionalne agencije povedale in da bodo, bodo upoštevali torej to. Tu ne bi bilo več tega dvojnega nadzora, skratka, tu gre za poenostavitev v tem smislu. Tako za komisijo, kot za kmete bodo pa seveda kmetje v svojem vsakdanjem življenju morali eh, spoštovati sankcije, tudi kazni in nadzor, podobno kot danes, zelo podobno kot danes, kajti morali bodo izvajati ukrepe, ki jih bodo od njih zahtevale eh, nacionalne agencije za nadzor. Tu ne bo torej, eh, eh, eh, izračunavanje napak in tako naprej pa bo drugačno. Težko si predstavljamo, da bodo računska sodišča, bodi si na nacionalni, bodi si evropski ravni, brez pomislekov sprejela takšno politiko in da bodo so zakonodajalci zadovoljni s takim pristopom, če ne bodo mogli vedeti, da je denar davkoplačevalcev ustrezno porabljen ob ustrezno nizkih stopnjah napake. Torej, na tej prvi ravni bi bilo to, na drugi ravni pa, eh, kot že rečeno, 27 eh, preverjan skladnosti oziroma okvirov skladnosti na podlagi statistik, hektarjev in tako naprej. Eh, in na podlagi tega, kaj, katere ukrepe bodo posamezni kmetje izvajali in uporabljali. Tretja raven, večletna uspešnost oziroma večletni rezultati na podlagi rezultatov iz eh, večjih let, tu naj bi pokazali, kakšni so rezultati tistega, kar je bilo uh, predstavljeno v osnutku SKP, torej kakšni so učinki posameznih ukrepov in kako se porablja davkoplačevalski denar stališča SKP. V tem trenutku že lahko rečemo, da imamo eno pozitivno točko, namreč ni več tega dvojnega preverjanja. Vendar pa so nekateri elementi, ki se mi zdijo bolj problematični. O tem smo se že pogovarjali, namreč poenostavitev. Ali res pride do, do poenostavitve? Kaj se bo zgodilo tu na strani kmeta, ki bo praktično moral početi isto kot danes, in kaj bo tu na strani držav članic, ki bodo morale sprejeti neka, nek okvir upravljanja SKP in tudi spremljanja eh, učinkov porabe davkoplačevalskega denarja, torej, da bo zato, zato države potrebovale ustrezen sistem, kot je moj kolega na desni že omenil, skratka, cela vrsta letnih elementov bo morala biti preverjena, potem pa še večletno preverjanje dodatno k prvemu. Še ena stvar, ki se mi zdi ki si jo moramo zapomniti, je ta, da če bomo imeli 27 različnih ureditev po državah članicah, različnih meril, različnega nadzora in kontrol, se lahko bojimo, da bo prišlo do, sprem, do različnega tretmaja kmetov po različnih državah, medtem ko smo danes na isti podlagi. In končno, tukaj le vidite, imamo omejeno vlogo so zakonodajalcev na evropski ravni. Torej, Evropski parlament in svet kot so zakonodajalca bosta odgovorna do kmetov, do davkoplačevalcev, do državljanov, kako bo učinkovita SKP v prihodnje. Ko govorimo o SKP, ki je usmerjena na rezultate, v uspešnost, želimo tu zagotoviti državljanom, da bodo lahko merili in spremljali učinkovitost ter uh, uspešnost njihovega denarja, pravzaprav njihovega finančnega vložka. In zato imamo tu neka statistična orodja za merjenje teh dejavnikov in seveda v privečletnem eh, orodju, da bi se povezovali rezultati iz posameznih let in če pogledamo še enkrat predlog, kazalniki naj bi, sam pa ne vidim, kako naj bi to dejansko prikazovalo resnično uspešnost. Kaj me tukaj skrbi za vas in za nas? kaj se bo zgodilo s takim orodjem, ko bomo zastavili vprašanje o koristnosti, tako gospodarski kot okoljski, nove SKP. Ali bo odgovor, toliko in toliko hektarov je uh, z ukrepi A, toliko z, po schemi B in tako naprej, ali bodo ti Eh, rezultati in odgovori verodostojni in dejansko ali bodo odgovorili na vprašanja eh, in povedali nekaj o uspešnosti. Skratka, kar mislim, da danes manjka, so kazalniki, ki jih je premalo, in kar manjka, so kazalniki o učinku, o dejanskem, ki bi omogočili dejansko meritev uspešnosti, učinkovitosti SKP v prihodnje. Torej, z neko politiko, ki bi uh, dejansko kazala na uspešnost tudi skozi več let. Tega me je strah, tega mislim, da se moramo bati. Če zaključim, gospod predsedujoči, dame in gospodje, mislim, da je trenutno orodje ima dva pozitivna vidika. Namreč, kar se tiče nacionalnih strategij, lahko rečemo, povabimo države članice, da Eh, koherentno eh, izvajajo oziroma povezujejo oba stebra, prvega in drugega. Drugič, danes imamo bolj jasno, natančno eh, idejo o tem, kakšen je učinek ukrepov, ki jih financiramo skozi SKP. V tem okviru pa je treba storiti kar še nekaj zadev, postoriti kar še nekaj zadev. In mislim, da se tu ne smemo zadovoljiti z indikatorji, z kazalniki, ki nam jih zdaj predlagajo, ki v resnici niso kazalniki o rezultatih, da torej tu imamo neko orodje, pri katerem si moramo kot davkoplačevalci zagotoviti, da bomo resnično vedeli, kako se denar porablja. In da hkrati potrebujemo nek uravnotežen, neko uravnoteženo orodje, ki bo pokrivalo vse kmete po celotni Evropski uniji na ustreznih podlagah. Zato mislim, da moramo nujno upošte, uporabiti preprosta pravila, ki jih bodo opredelili so zakonodajalci in mislim, da vaše delo tukaj v različnih uredbah, skratka je, da pridemo do eh, na, na ravni skupnosti opredeljenih pravil, ki bodo omogočala preverjanje vseh akterjev po celotni Evropski uniji na podlagi istih skupnih temeljev, in da ne bo prihajalo do razlik med državami članicami. Treba je torej upoštevati na teh podlagah ob ustreznem eh, upoštevanju skladnosti, treba je zagotoviti, da stvari ne bodo različne po različnih regijah in da se ne bo zgodilo, da bi lahko države članice svojim kmetom eh, predlagale različne ukrepe in razumem, da delate tudi na tem v vašem odboru tudi v zvezi z uredbo o strateških načrtih. Vsekakor pa je treba zagotoviti neko prožnost. Predlog komisije, da bi nadzorovala eh, agencije za certificiranje, je mislim, eh, predlog, ki ga je treba ohraniti. Zakaj to danes, tega še danes nimamo, to bi že lahko imeli, kajti stvari bi bile na ta način zelo poenostavljene mislim, da ko želimo govoriti o eh, SKP usmerjeni v uspešnost, moramo izhajati iz večletnega merjena, kajti letno merjenje ni dovolj, tam ne vidimo dovolj uspešnosti, torej večletno merjenje in ocene na podlagi smiselnih kazalnikov, takšnih, ki bodo dejansko pokazali koristi za okolje koristi za gospodarstvo, različnih ukrepov, ki jih SKP financira. Torej, tu je treba še veliko dela postoriti, morali se bomo pogajati o tem. Danes ste govorili recimo že o digitalizaciji. Nismo še v Evropski uniji, kjer bi lahko digitalizirali 100 odstotkov kmetij. Morda bo treba razmišljati tudi o tem, da bi lahko prišli do nekih usmerjevalnih ukrepov, neke srednje ravni teh ukrepov, zato da bi končno lahko rekli, imamo toliko in toliko kmetov, takšne in takšne površine, toliko jih je v tranziciji in tako naprej. Skratka, to je ena ideja, ki eh, mi je prišla na misel ampak bistveno je, potrebujemo orodje za merjenje učinkovitosti in uspešnosti, ki bo v skladu z pričakovanji in z zmožnostmi, da bomo prišli do doslednih skladnih rezultatov. Skladnost z temeljnimi pravili mora biti eh, na istih podlagah, torej večletna uspešnost je tisto, kar moramo meriti, zato da bomo pokazali, kako je SKP zares učinkovita. To so moje zaključne besede, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo poslancem. Kdo bi želel besedo? Gospod Flanagan? Še kdo? Tako da se znamimo, sestavimo seznam govorcev, pa da dodelimo čez govora. Okay humo. Gospoda gnjev, gospod Tautel. Tak, pa na gnju, pa na dekastro. Pa... pa še gospod dekastro. Če je še kdo jest, nikoli je. Pa na Andriju. Želi še kdo drug besedo? Ne. No, potem pa. Začnimo z mnenji poslancev in pa z vprašanjem. Med nami so tudi predstavniki komisije. Vsak dobi tri minute. Gospod Egnjo bo prvi. Hvala, predsedajoči. Imam par vprašanj za drugega govornika in eno vprašanje za tretjega. Torej, drugi govornik, ki je bil iz Polske, je govoril o porazdelitvi in pa velikosti kmetij. Potem je govoril o eni kategoriji, ki jo je poimenoval majhne kmetije. Tam je bil prihodek uh, uh, manjši od minimalne plače. No, zanima me, ali so te uh, kmetije iz Polske take, kot recimo v Franciji, Nemčiji, kjer oseba, ki živi na kmetiji, hodi na delo v neko tovarno, potem pa ima kmetijo za hobi, ali naj bi take kmetije res vključili kot prave kmetije. Potem druge vprašanje za vas. Okoljske scheme in pa drugi stebr. V Britaniji je tako, da so mnogi kmetje odvrnjeni od tega, da bi sodelovali teh, eh, v teh schemah, zato ker je vse skupaj preveč komplicirano. Sam sem že kar nekaj vložil, pa nisem ničesar dobil nazaj od teh schem in me zanima, če se bo to kdaj zgodilo ali je podobno tudi na polskem. No, potem pa še vprašanje za tretjega govornika. Kako je s tem konceptom plačil, ki temeljijo na uspešnosti. Ena od nalog, ki jih ima kmet, je, da blaži podnebne spremembe. Torej, kmetuje naj tako, da se svetovno vreme izboljša. Kako naj pričakujemo, da bo kmet dokazal, da svojim načinom kmetovanja resnično izboljšuje tudi vreme? Kako lahko kmet dokaže, da se je dobro odrezal? Mislim, da je tole precej zapleten preskus in uh, mislim, da gre za neumnost. Gospode Castro. Grazie, Hvala lepa. Hvala vsem trem gostom, vsem trem strokovnjakom. Zelo zanimive predstavitve ste imeli. Imam vprašanje za gospoda Madra. Predlog horizontalne uredbe omogoča državam članicam, da si zadajo cilje in uh, merila za doseganje teh ciljev in za oceno tega, ali so instrumenti omogočili doseganje teh ciljev. In to je torej vse znotraj vsake države članice. Če sem prav razumel, če je tak pristop kakšno tveganje obstaja za države članice? Torej, pri tem, da reče, recimo, nek cilj ni bil dosežen, torej, drža, ali bi potem države članice morale utrpele uh, finančne popravke? Torej, kaj se zgodi, če je tak pristop? Eh, kaj se zgodi, če imajo države članice regionalen pristop in potem to, bi to nalogo priložili na regionalne organe, ali bi potem vsaka regija dosegla uh, cilje, uh, merila in uh, organe, ki bi ocenjevale doseganja teh ciljev? Ali je tako? In če je tako, kakšne poenostavitve torej lahko pričakujemo? Gospod Flanagan. Gospod Flanagan, hvala lepa za vse tri predstavitve. Zelo zanimive so bile škoda, da ni več kolegov tukaj, da bi prisluhnili, veliko bi se lahko naučili. No, sam razumem uh, ta okvir uspešnosti tako, da si plačan glede na to, kako uspešen si. In mislim, da je to pravičen sistem. Mislim, da se ljudje potem bolj trudijo, tisti, ki se bolj trudijo, so bolje plačani. No, kaj pa razmišljate, o, kako razmišljate o predlogu kmetije o konvergentnosti? 75 odstotkov konvergentnosti naj bi dosegli v okviru naslednje skupne kmetijske politike. Zanima me, kako razmišljate o tem, če se bomo utemljili na uspešnosti, zakaj ne bi nekateri dobili samo 75 odstotkov tega, kar zaslužijo, drugi pa 100 odstotkov. Kajti, če bo tako, potem ne bo šlo za sistem, ki temelji uspeš na uspešnosti. Je tako? Ja, dank, Und, uh, ich... Gospod Jar, ja, lahko se strinjam z zadnjim prispevkom. No, zdaj pa še vprašanje za vse tri poročevalce. No, vemo, da nam komisija obljublja, da bo manj birokracije, ampak treba je paziti, eh, da ne bo to vplivalo eh, na maržo kmeta. No, ali imamo s tem sistemom uspešnosti kaj možnosti, da stvari poenostavimo za kmeta? In če ja, kako, kaj ti kmet je v središču? Če stvari ne bodo bolj enostavne za kmete, potem nismo naredili ničesar, ni nobenih prednosti. No, potem eh, druga stvar. Govorili ste o tem, da imamo eh, sistem zagotavljanja eh, ciljev, imamo skupne kazalnike, države članice pripravijo nacionalne strateške načrte. Kako gre to vse skupaj v smislu skupne kmetijske politike? Dejstvo je, da, je, da ne želimo imeti uh, eh, 27 različnih uh, kmetijskih politik, uh, Govorili smo že o različnih menih, eh, tako imenovanih menih, kar, kaj morajo torej države članice poslati komisiji, kakšen program v smislu najboljših praks. Potem naj bi si države članice tudi izmenjevale uh, najboljše prakse. Kakšen naj bi bil najboljši pristop? Osebno se bojim, da bo recimo Nemčija oddala eh, program na več sto straneh, neka država članica pa na desetih straneh. Torej potrebujemo določeno mero harmonizacije. Potem pa tretje vprašanje. V končni fazi imamo dva načina opazovanja. Po eni strani gre za vključevanje oziroma gre za povezavo med komisijo in državo članico. To se uredi eh, s sistemom zagotavljanja uspešnosti, z indikatorji in tako naprej. Potem pa je tukaj še en odnos, to je odnos države članice do kmeta. kako lahko nekako izboljšamo ta odnos med kmetom in tistim, ki plačuje. Nekoliko me je strah, da če ti skupni cili ne bodo neposredno uh, izvajani zgolj strani kmeta, kako bo v tem smislu delovala država članica kot neke vrste posrednik. Hvala lepa. No, tak jak harmonizovať ve drugi došči stron? No, myšte, že... Ja, gre za to, kako naj se harmoniziramo na podlagi števila strani. Gospod Antan. Hvala lepa vsem, ki ste predstavili svoje predstavitve. Mislim, da je tu pomembno troje. Najprej pogodbe. Lizbonska pogodba, ki izhaja iz rimske pogodbe, gre za ulogo kmetov v družbi in kako seveda informirati potrošnike o kakovosti, o izvoru po ustreznih cenah. Torej, to gre za prvi element, ki je gospodarski. Drugi, ČSKP danes postavljajo pod vprašaj kar večji deli družbe, kajti štejejo, da gre tu še vedno, glede na to, da gre za prvi najvišji proračun EU, eh, e gre za verodostojnost porabe. Torej, moje prvo vprašanje vsem trem je naslednje kaj mislite, kaj se lahko zgodi v naslednjem programskem obdobju, če ne bomo imeli v tem programskem obdobju ustrezne potrditve računov porabe, ker ni ustreznih finančnih kazalnikov. In tretji element, jasno je, da se stvari dogajajo, vidimo vsak dan, da eh, se na področju okolja, podnebja stvari spreminjajo in tako gre tudi tu za biodiverziteto in tudi kmetijstvo se mora ustrezno odzvati na te nove danosti in nove izzive. Ali mislite, da okvir eh, uspešnosti, kot ga predlaga komisija, zadošča za to, da odgovorimo na vprašanja, ki si jih zastavlja družba v zvezi z podnebnimi spremembami in drugimi okoljskimi izzivi pred nami. Skratka, kakšni so predlogi, ki jih lahko predstavite vi v zvezi s tem? Hvala. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se zahvalil vsem trem govornikom čeprav me njihove besede ne zadovoljujejo povsem in nisem čisto miren. Reforma je bila predstavljena kot reforma poenostavitve, subsidijarnosti, moram pa reči, da nisem čisto zadovoljen, niti kar se tiče poenostavljanja, niti kar se tiče subsidijarnosti. Najprej, ali bodo merila uspešnosti in rezultatov zato da bodo delovala, ali jih bo dejansko treba renacionalizirati, da pridemo do te reforme SKP. Mislim, da je uspešnost ravno del naše skupne politike na tem področju. Torej, bi rad slišal nekaj o tem, kaj ostane skupnega v reformi, ki nam jo predstavlja zdaj komisija drugič. Kar me zanima je sposobnost te reforme, da bo vključila, poleg tega, kar je povedal gospod Dantan, namreč okoljska vprašanja, eh, pod, podnebna vprašanja, da bodo upoštevana tudi geopolitična zunanja vprašanja, ki se tičejo Evropske unije, torej tisto, kar je zunaj nje, pa vpliva na njo. Namreč tu bomo, če bomo imeli stvari preveč na nacionalni ravni, kako bo s tem vidikom. In končno, nekoliko ste o tem že govorili, tveganje uh, vpliva, negativnega vpliva na konkurenčnost. Ali se ne bodo stvari potem še poslabšale, če upoštevamo, če začnemo izvajati takšno reformo SKP, kot je predlagana? Bardzo dziękuję. trudna. Najlepša hvala. Dejansko gre za kompleksna vprašanja. Si, jako prvi, zastrbca direktora generalnega. No, zdaj pa še Evropska komisija. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Skušal bom v par minutah povzeti odzive, ki so po mojem mnenju potrebni glede na predstavitve in glede na postavljena vprašanja. Začel bi z izjavo gospoda Iva Madra. Rekel je, da želimo SKP, ki deluje z enakimi pravili za vse. In mislim, da je to že opis politike, ki je dan danes nimamo. To smo večkrat povedali. Sam ne govorim o drugem stebru, kajti drugi steber je očitno zelo diverzificiran. Tako je bilo tudi mišljeno, države članice bi morale imeti možnost, da obravnavajo vprašanja na terenu. Tudi prvem stebru imamo danes okrog 40 do 50 različnih možnosti, kako lahko države članice izvajo neposredna plačila iz prvega stebra. Če naredite primerjavo, recimo standardni primer sistema neposrednih plačil v Franciji ali pa v Nemčiji, ne boste videli prav dosti podobnosti. Torej, imamo neke vrste cilj, da imamo politiko, ki je enaka za vse drugič. Postavlja se pod vprašaj, kako je s poenostavitvijo. Pravite, da poenostavitev ni zagotovljena. Zakaj je politika danes tako kompleksna? Zato, ker temeli zgolj na pravilih. Spoštovanje pravil pa skrbno spremlja Evropska komisija. No, danes politika uveljavlja mehanizem, v katerem imamo vse več podrobnih pravil, krepi se resnost kontrol. Vsakič, ko se najdejo nove pomakljivosti, govorim tudi iz osebnih izkušenj, kaj ti zadnjih osem let sem bil odgovoren za oddelek revizij v Evropski komisiji. In tako potem pridemo do situacije, ko uh, se vsa teža zakona konča pri kmetu. In uh, eh, nišče ne more narediti eh, ničesar, glede na to, da se ena raven sklici, sklicuje na drugo raven. Če jaz tega ne bom izpolnil, izpolni, bom kaznoval na naslednji, kaznovan na naslednji ravni in tako naprej. Torej, na koncu eh, končamo uh, sporočili komisije in pa sodbami Evropskega sodišča. Mi bi želeli končati to stanje. Uh, poenostavitev pa ne bo možna, če ne bomo popustili pri teh podrobnostih oziroma pri ogromni količini pravil, ki jih imamo v zadnjih letih. Druga točka, ki bi jo izpostavil, se nanaša ravno tako na izjavo gospoda Iva Madreja. Torej, zakaj že zdaj ne uporabljamo certifikat? komunikacijskih organov v eh, tem eh, pristopu enotnega spremljanja. Ampak eh, ne razumem tega vprašanja. Že leta 2015 smo začeli s tem. In zanesljivost naših revizij in pa rezultatov certifikacijskih organov se je povečala. Treba je pač preverjati tudi kakovost revizijskega dela, dela in pa dela certifikacijskih organov. Vse skupaj mora biti zelo pregledno in če se zdaj naslonimo na nov izvedbeni model, ki temeli na uspešnosti, se uh, bomo potem lahko še bolj naslonili na delo teh organov kot dan danes. Torej v vseh izjavah oziroma vprašanjih pa ste pozabili en element, ki je ključen za reformo. Gre za odobritev načrtov, ki jih predložijo države članice. No, ko poslušamo vaše prispevke, bi človek lahko mislil, da bodo države članice sestavile načrt in to bo to. Ne, ravno obratno. Države članice bodo opravile analizo SWOT in pa analizo potreb. In uh, to so že začele in to, spremlja, to bo spremljala tudi komisija. Potem se bo o vseh teh načrtih pogovarjalo skupaj s komisijo in v uredbi bo kar nekaj meril za preverjanje. Na ta način bo komisija lahko državam članicam povedala, da v določenih točkah niso skladne, recimo glede učinkovitosti nadzora, glede simplifikacije sistemov in tako naprej. Torej, tukaj imamo merila. In to je zelo pomembno razumeti, ko govorimo o skupnostni politiki. Dejstvo pa je, da imamo trenutno veliko možnosti za države članice, ki jih države članice lahko avtonomno uporabljajo. V prihodnje bomo imeli možnosti za države članice, ki jih bodo države članice lahko uporabljale v okviru procesa, ki ga na koncu potrdi komisija. Na koncu bomo imeli še več tega skupnostnega vidika, kot ga imamo v trenutni SKP. Naslednja točka. Tudi tukaj mislim, da nekaj sistematično spuščamo, pa gre za ključni element reforme. Gre za vprašanje, ali bomo še vedno spremljali, ali države članice korektno uporabljajo pravila Evropske unije. Gre torej za osnovna, osnovne zahteve, kot jih imenujemo v tej uredbi. Seveda bo to potekalo in to v obliki revizij sistemov. No in če se bo gotovilo, da država članica nima uh, sistema, ki bi izpolnjeval uh, Eh, pravila, potem bomo potrebovali finančne korekcije. In to je potrebno. S tem zagotovimo, da se stvari izvajo pravilno. Torej imamo tudi, tudi ta element zakonitosti in regularnosti, vendar več, eh, tega ni več na ravni posameznega upravičenca. Zakaj to ponavljam? Želimo razviti ta grozni krok, da se na koncu pade na uh, upravičenca. Torej, šlo bo za ta odnos med komisijo in pa državami članicami. No, na koncu pa bi se dotaknil še Evropskega sodišča oziroma računskega sodišča. To je pripravilo kritično mnenje tudi glede vprašanja zakonitosti in regularnosti. Tukaj bi rad bil zelo jasen. Zakonodajalec ni komisija, prav tako pa tudi ni računsko sodišče. Eh, zakonodajalec, ki bo določil pravila glede upravičenosti eh, do financ Evropske unije, je parlament in skupaj z njim tudi svet. Mi pripravljamo eh, naše predloge na tak način, da bi zagotovili, da ko jih spremete, bomo imeli uveljavljena jasna pravila in ta pravila bo treba jasno tudi upoštevati in jih uporabljati tudi na Evropskem računskem sodišču, kajti eh, v nasprotnem eh, bi bili v rokah Evropskega računskega sodišča, ki bi eh, določal politike na mesto zakonodajalca. No, zdaj pa bi predal besedo še gospodu Londeru, ki bo povedal par besed glede vidikih te razprave, ki se vežejo na uspešnost. Hvala lepa. Um... Hvala. Naj dodam še nekaj točk v zvezi z novim okvirom uspešnosti in z nizom oziroma naborom kazalnikov, ki jih predlagamo za meritve na posameznih ravneh uspešnosti. Naj vas spomnim naslednje. Tu si ne izmišljujemo ničesar novega, pravzaprav sistem že obstaja. In v začetku decembra je komisija objavila celoten nabor uh, podatkov v zvezi z skupnim ocenjevalnim eh, eh, okvirom in z kazalniki, to je dostopno, tudi v obliki interaktivnih eh, orodi, ki lahko pokažejo, kako intervencije vplivajo oziroma kakšni so njihovi rezultati. In prva ocena SKP z tega stališča, z, sistem, z današnjim sistemom, je tudi na voljo. Tu naj vas spomnim še na nekaj. Velika sprememba v tem predlogu komisije je, da nacionalni načrti morajo biti pregledani stališča ciljev, ne inštrumentov, namreč gre za meritve eh, rezultatov politike in naših skupnih, skupaj določenih ciljev. Torej, pravila igre so tu taka: imamo skupen nabor ciljev na ravni EU, imamo specifične potrebe po državah članicah, po regijah, torej potrebujemo ustrezno oceno na podlagi vseh teh informacij, ki so na voljo kar potrebuje, torej vidimo, kakšne so potrebe in lahko na tej podlagi, tej ali oni intervenciji dodelimo sredstva. Imamo tu širok nabor intervencij iz dveh skladov, torej imamo tudi bistveno širšo, širše možnosti za intervencije. In kot je rekel že moj eh, predhodnik, doslednost takega pristopa ni nekaj samoumevnega, o njej se bomo morali pogovarjati, pogovarjati, ocenjevali jo bomo in to je bistvena faza v procesu. Potem pa bomo na letni osnovi imeli poročila, sistem poročil, ki bodo prikazovala, kakšen je output po hektarjih, po števili, številu glav živine in tako naprej in tako naprej in bomo videli, kako je za porabo. To so kazalniki na podlagi rezultatov. Vsaka intervencija bo na ta način imela nek namen in bo pokazan njen namen. Seveda vemo, torej vedeli bomo, da so neke intervencije koristne zaradi biodiverzitete, in bomo skušali potem na tej podlagi eh, povečati tudi število hektarov za take ukrepe. Potem pa je še tretja raven eh, kazalniki učinka, s katerimi je mogoče meriti učinek in vpliv učinke politike. Te stvari so seveda bolj kompleksne, vsi se s tem strinjamo. Tu gre za rezultate različnih dejavnikov, tu je pomembno seveda tu treba ugotoviti, ali gre za posledice SKP ali česa drugega, ampak za zaključek. Takšen okvir uspešnosti vključuje vse elemente, ki nam omogočajo, da v trenutku potrditve načrta eh, povedo, ali gre za ambiciozen načrt, ali je ustrezen stališča specifičnih eh, težav, specifičnih držav članic in če dejansko dosega skupne cilje. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, tak. Czy powi... Hvala lepa. Slišali smo predstavnika komisije. Ali so še kakšna vprašanja na podlagi tega, kar smo slišali? Če imate še kakšna vprašanja, imate po eno minuto za vsako vprašanje. Jar, ali toliko je? Gospod Jar, ampak res eno minuto. Ja, gospod Nota. Ja, še enkrat pomembno vprašanje. So vse države članice v tem odboru in sicer kako lahko zagotovimo, da potem, ko države članice pripravijo nacionalne strateške načrte, kako lahko potem imamo še vedno skupno kmetijsko politiko na ravni Evrope. Torej obstaja ta strah, da bo skupna kmetijska politika mm, na koncu razpadla na 27 različnih politik, kako lahko zagotovimo, da bo ta skupni okvir trdno držal. Torej gre za skupni okvir evropske kmetijske politike in uh, mislim, da to skrbi kar nekaj kolegov. Nale, no, zavšem uvidiš mi. Ampak rekli smo, da ni dovolj prožnosti, da politika ni dovolj prožna. Ali nismo tega rekli? Torej, ali se zdaj bojimo, da nam bodo to oduzeli, eh, strateški načrti, vse ostalo gre zdaj prek komisije? Ali so tu elementi, ki gredo proti pravilom konkurenčnosti? Skratka, to je treba preveriti z državami članicami, ki jih to zadeva, in komisijo. Gospod Dantan, izvolite. Merci, euh, Je sur les de... Naj se vrnem na to, kar je povedal gospod Mogele in ga pomirim, kar se tiče mojega vprašanja o računskem sodišču. Gospod Mogele, veste, da nas je strah, nas v parlamentu, ko računsko sodišče dela, opravlja naš posel. In mislim, da je tudi komisijo tega strah. In seveda smo v predvolilnem, v pred, uh, smo pred volitvami, ampak se mi zdi, da je treba poslušati to, kar slišimo na terenu. Kam gre denar, odkot prihaja in tako naprej, to so vprašanja, ki se ne tičejo le računskega sodišča. Tudi nas sprašujejo, parlamentarce, kam gre denar, na kakšen način se deli denar in tako naprej. In službe, recimo Olaf, so na Korziki so obravnavali kakšnih deset eh, pridelovalcev. Ali mislite, da je o tem kdo pri nas govoril? Ali mislite, oziroma, ali mislite, da nas nihče ne sprašuje, kako je zdaj s tem, kaj se dogaja, kaj je z nadzorom, kdo nadzoruje, kako stvari potekajo? To je vprašanje, ki si ga zastavljamo, je to, kako si lahko zagotovimo, da bodo posojila v različnih državah z isto gotovostjo, isto uporabljena. In glede tega, kar ste nam predlagali, je vprašanje, kdor se ne ukvarja z skladnostjo, kdor se ne, tu se potem več ne ukvarjamo z skladnostjo, ampak z denarjem, ampak se samo sprašujemo, kam gre denar, komu je dodeljen, kako gre tja. To so vprašanja, ki nas zanimajo. Gospod Andrej po tem, kar smo slišali, ali nam lahko poveste, s čim bo ta reforma poenostavila za kmeta stvari. Razumem za komisijo, tudi najbrž za državo, ne vem, kako bo z državi, državami članicami, ampak ni mi jasno, kako je za uporabnika, za kmeta, kako bo njemu poenostavila stvari. Tega preprosto ne zmorem razumeti na terenu, kaj bo kmet s tem pridobil. Pan posel Flanagel. Zanimivo vprašanje. Še enkrat, če imamo sistem na podlagi uspešnosti, ali mi lahko razložite logiko komisije, da bo na koncu naslednje SKP neka oseba dobila samo 75 odstotkov tistega, kar dobi sosed. Kako je to uravnoteženo? Eh, I też ja mam pytanie, jak? Tudi sam imam vprašanje, kako glede na skupna pravila, kako bomo zagotovili, da bomo prišli tudi do istih možnosti za kmetijstvo, ki je zelo različno med državami članicami. So velike razlike med kmetijami po Evropi, torej ali je mogoče, da se bodo skupna pravila nanašala na tako raznolike eh, proizvajalce oziroma pridelovalce v različnih okoliščinah. No, pet minut. Ne več, prosim. Pet minut ima vsak na voljo za odgovor. Začnemo z komisijo ali z strokovnjaki, sprašuje predsedujoči. No, pa vprašajmo najprej strokovnjake. Ja, kako je Iluš? Pan Madrej se zgraša kot prvi. Dziękujemy panu za chęć. Torej, javili ste se, izvolite. Prvi, ki nekaj pove, ima prav, rečemo. Hvala, pravi gospod Madho. Različne besede, skušal bom povzeti malo tale vprašanja. Renacionalizacija, harmonizacija ali lahko imamo neke skupne, skupna urodja za tako različne okvire. Že danes mislim, da je treba povdariti, da je SKP, da je prvi stebr SKP v bistvu, v samem bistvu skumen, skupen. Danes so temeljna pravila v zvezi z skladnostjo in tako naprej. 63 odstotkov pomoči iz prvega stebra ni v rokah držav članic. Gre za pravila, ki so jih opredelili so zakonodajalci. Seveda je tu stvar izbire držav članic, to možnost pa imajo predlog, ki ga zdaj slišimo, je prožnost 90 na 90 odstotkih, eh, eh, v 90 odstotkih. Ali lahko imamo potem nekaj skupnega? Hkrati pa odgovarjamo na različne specifične problematike po regijah in tako naprej. Ja, mislim, da lahko. Mislim, da lahko imamo neke skupne temeljne zahteve, kaj pričakujemo, kaj SKP pričakuje od posameznega kmeta, stališča spoštovanja, minimalnih pravil in tako naprej. Ampak v takem primeru, če imamo neke skupne zahteve, če opredelimo neko podlago, pa potrebujemo seveda tudi ustrezen dispozitiv za enakosti, ki se bo, ki se bo odzival na različne razmere. Tu je potem pomembno, da ugotovimo, kaj je tisto in čemu bo stvar enakovredna za posamezne. Ali ničemor, ali vsemu. To so, to so vprašanja, skratka, ki, ki, ki jih moramo razrešiti. In potem nam pravijo, tu, in v tem je bistvo predloga, govorimo o najmanj 27 strateških načrtih, torej 27 nacionalnih kmetijskih politikah, vendar bo skupno skupni cili bodo spoštovani na podlagi predloga komisije, ki zagotavlja torej, skupne cilje. Že ampak ali bo z neko novo uh, vlado, ali se ne bo senzibiliteta neke vlade, bolj ali manj občutljive za okolje in tako naprej, kako Torej, tukaj bo komisija imela moč in pravico, da se temu zoprstavi. To je vprašanje, ali bo to mogoče. To, to vprašanje zastavljam vam, političnim eh, akterjem. Isto, kar se tiče sankcij in nadzora oziroma kontrol. Ali bomo vsi na isti ravni, torej strateški načrti, ki jih bodo države članice opredelile, imeli neke minimalne kontrole na podlagi pravil, skupnih pravil komisije, bodi si z delegiranimi akti in tako naprej. Ampak niso so zakonodajalci tisti, ki se odločajo o teh temeljnih elementih zanesljivosti in tako naprej. Ko pa govorimo o sistemu skladnosti, Rudi Mögle je rekel, seveda, glede tega, kar je povedal gospod Dota, če to obstaja, če bodo eh, plačilne agencije imele možnost, da bdijo nad dobro, ustrezno porabo javnih sredstev in da bodo lahko zagotovile dokoplačevalcem, da je javni denar ustrezno porabljen, da so stopnje napake minimalne in tako naprej. Zakaj ne bi potem imeli nekega skupnega, neke agregacije na ravni EU, ki bo dokazovala, da je SKP učinkovita in še vedno koristna? Glede rezultatov, mislim, da je ena zadeva, ki jo moramo povedati, razčistiti, kaj so rezultati, ali gre za število hektarov pod določenim ukrepom, ukrepov, ali pa bomo države članice ali koga drugega vprašali, da oceni, oceni okoljski učinek, okoljski vpliv, gospodarski učinek in tako, in tako naprej. Če gre le za štetje ukrepov, se bojim, da bomo čez nekaj let spet tukaj in bomo rekli, dva milijona hektarov sta bila deležna teh ukrepov, torej tu gre za nek dejanski učinek na okolje, na državljane, na gospodarstvo. In rekli boste, čakajte, to pa ni politika usre, usmerjena k rezultatom. Nismo zadeli cilja in tega se moramo paziti ko danes govorimo o kazalnikih rezultatov, ne vidim merljivih rezultatov tam. Se imamo še nekaj časa, ampak tu bomo morali opraviti delo, da pridemo do takšnih dejan, eh, kazalnikov. In končno, gospod De Castro, kaj pa z državami članicami, ko bodo regionalizirane, ki so regionalizirane? Se veste, o čem smo se pogovarjali v predhodnih pogajanjih o regionalizaciji, eh, parlament in svet sta to potrdila oziroma sprijela. Gremo torej proti neki politiki nacionalnih strategij, ki se drobi na regionalne politike. To tveganje je zelo veliko in hkrati legitimno. In ali ne bomo na ta način prišli do toliko nadzornih sankcijskih in drugih politik, eh, pravil upravičenosti in temeljnih pravil, in govorim o temeljnih osnovnih pravilih, da jih bomo imeli toliko kot regi, toliko kot imamo danes uh, uh, uh, načrto za razvoj evra. Skratka, to so vprašanja, ki si jih moramo odkrito zastaviti in na nje odgovoriti, da vidimo, kam gremo in da ugotovimo tudi, ali je morda bolj preprosto, da ohranimo odnos komisija države članice, oziroma da v tem odnosu, da torej stvari ohranimo kot so danes, z nekimi pravili za kmeta, ki jih bo pač moral spoštovati. Ki bodo seveda odvisna od njegovih številk, Ampak potem gre spet za to, čemu je to enako vredno, kako so na ta način potem posamezniki med sabo enako vredni. Ali pa, če bomo imeli rezultate na letni ravni, na večletni ravni in tako naprej, mislim, da bi bilo to potem pa upravljanje v tem primeru pa nekoliko drugačno. Pa pa Čumak. Čumak. Hvala lepa. najprej vprašanje, ki ste bile postavljene meni. Gospod Egnjo je vprašal dve zadevi. Prvič, glede dohodkov, ki izhajajo iz drugih dejavnosti, torej ne iz kmetovanja. Ko definiramo kmeta oziroma kmetijo, vendar vedite, da definicija kmeta je nekaj, eh, definicija kmetije pa je nekaj drugega. Res je, da nekateri kmetje, imajo druge službe, vendar to ni konec zgodbe, kaj ti nekateri kmetje so tudi zelo majhni kmetje in nekateri pač želijo zgolj ob koncih tedna kmetovati, če imajo zelo majhno kmetijo, ki pač, eh, ne, kjer nekaj pridelajo, ne pa kaj zelo veliko. Imamo tudi kmeti, ki so recimo upokojenci. In ti upokojenci včasih prodajo večji del kmetije, vendar ohranijo en del kmetije zase. Torej, obstajajo tudi takšne kmetije. In torej, potem imamo tudi še občutljivo vprašanje špekulativnih kmetij recimo na polskem je cena zemlje, gre od 3,5 do 40 tisoč zlotov. In vse te kmetije se obravnave kot kmetije. Vendar tu ne govorimo več o kmetih, vendar obstajajo pa kmetije. Drugo vprašanje je, je bilo o ekološkem kmetovanju. Po naših izkušnjah večina kmetij oziroma kmetov ne razume okoljskih učinkov kmetovanja. Najpomembnejše merilo ki ga kmet uporablja, je ekonomski vpliv kmetovanja. Neto učinek kmetovanja. To je za en glavni kriterij. Le malo, če sploh razumevanje obstaja za okoljske dejavnosti oziroma za ukrepanje, ki bi bilo korisno za okolje. lahko sem odkrit. In bi rad rekel, da posplošujem, morda obstajajo kmetije, ki se strogo, eh, ki se zavedajo okoljskega vpliva. No, nismo pokrili številnih elementov vendar eh, rezultati pogosto pridejo šele kasneje. Recimo, če imamo naložbo, smo čez nekaj let priča stagnaciji, ker pride do številnih obremenitev, plačil, ker je treba plačevati eh, obroke za kredit in tako naprej. In tudi vpliv lahko definiramo kot to, da se ohrani status quo. Ne moremo pričakovati spektakularnih učinkov, že to, da ohranimo status quo, je učinek. In določene učinke je tudi težko napovedovati. Cilji so bili sprejeti leta 2007, potem je prišlo do krize in zadeve so se spremenile in potem učinek na ravni kmeta. Torej, bilo bi dobro, če bi se vsi kriteriji uporabljali za kmetijo kot tako. Tako da se kmet zaved, zaveda pričakovanj in da ve, kako se lahko pripravi na to. Ko gre za dokumentacijo, ko gre za učinke ko gre za cilje, ki jih mora doseči dolgoročno. Sedaj pa odnos med državo in kmetom. Treba imeti manj birokracije, iz prakse vemo, da Eh, da administracija lahko tako bolj učinkovito deluje. To je pomembno tudi pri sprejemanju odločitev, pri potrditvah, pri eh, plačilih. To je vse zelo koristno za kmete, torej če tu pride do večje učinkovitosti. En primer učinkovite administracije je uporaba enakih obrazcev. In za konec, mislim, da, mislim, da je najbolj pomembno vprašanje, kaj je skupnega v trenutni skupni kmetijski politiki. To je prvi stebr. Kaj ti večina sredstev se uporabi za ta namen? in ne glede na različne scenarije v različnih državah članicah, je to torej glavna dejavnost. In potem cilji. Cilji so skupni SKP in so evropski. Ne morem si danes predstavljati, da bi imeli eno samo SKP, glede na to, kakšne razlike so med državami članicami vendar Evropska komisija ima to vse pod nadzorom in dobro je, da imamo skupne cilje. To velošemente. Lepa. Uh, torej, kar zadeva novo. SKP bi si želel, da bi bilo delo z naše kmete podostavljeno. To je pomembna prednost, da bi imeli več subsidijarnosti. Države članice bi lahko imele uh, večjo subsidijarnost, sicer pa sem mm, prepričan, da kmet ne sme biti v težjem položaju, položaju glede na to, kar mora početi. In uh, to je pomembno pri pro programiranju SKP-ja. Eh, če bo tako, potem ne bo rezultatov. Kar zadeva novo SKP, no, sedaj smo pred volitvami v Evropski parlament, pa vendar se treba tudi tega lotiti. In mislim, da je težko dati odgovor na vsa vaša vprašanja, vendar nova SKP potrebuje nekaj, mora temeljiti na skladnosti, eh, na uspešnosti, vendar mora imeti jasne cilje, ki so tudi merljivi, da ne pride do negotovosti glede tega, kako bo Evropska komisija ocenila strateške načrte držav članic. Ena rešitev bi lahko bila to, da imamo večjo usklajenost, da damo vse skupaj, vendar to je seveda težko, ker težko to vse povez, po, povež, povežemo, ker so zadeve preveč raznolike. Subsidijarnost, če je pretirana. Uh, je nekaj, kar zahteva potem jasen referenčni okvir. Predlagan okvir spodbuja uspešnost, vendar na predvsej omejen način. Zato menim, da ne bomo mogli meriti doseganje evropskih ciljev skladno s temi merili. Obstajajo uh, eh, pomisleke članov tega odbora glede tega predloga komisije. Moj, po mojem mnenju bi potrebovali jasne cilje, ki so merljivi. In torej potrebujemo jasne ukrepe, ki so povezani s cilji. Potrebujemo kazalnike, s katerimi bomo merili doseganje ciljev. Potrebujemo transparentna merila za izvajanje strateških načrtov. Torej, to je dodana vrednost nove SKP. Plačila eh, državam članicam morajo temeljiti na uspešnosti. To bi, po moje, bili. Uh, Eh, ključni elementi nove SKP. No, vidim, da nisem presegel svojega časa. Co znači vzkažniki? Kaj želite reči, ko, reč, ko pravite napredni, eh, napredni uh, kazalniki učinka? Želel sem reči, da napredni kazalniki morajo upoštevati dve, meri, dve merili. Če merilo ni napredno, potem komisija eh, nima zagotovil. Vendar, če imamo napredni kazalnik, potem je tak, da ga zlahka preberemo. Torej, če imamo nekaj, kar zlahka preberemo, in potem to da večje zaupanje v lokalne organe in na ta način lahko vključimo lokalne organe v nadzor. In s tem pravzaprav to, to seveda ni enostavno, to se sliši abstraktno, to je, eh, če imamo napredni kazalnik, je torej tak, ki lahko vključuje več elementov glede na tega, kar se dogaja. Se pa eh, pridružujem temu, kar sta povedala oba druga strakonjaka, ki pravita, da enoletno merjenje ni smiselno, da potrebujemo daljše časovno obdobje za eh, proučevanje eh, pojavov in izpolnjevanje ciljev. Sedaj pa še komisija, izvolite. Thank you. Hvala. Gospod predsednik, najprej naj povem nekaj glede tega, kaj je S v SKP, torej kaj je skupno in eh, nekdo je omenil 73 odstotkov porabe, ki se porablja na skupen način v prvem stabru. Imamo države članice, ki uporabljajo zgodovinske modele, in kjer prihaja do ogromnih razlik. Imamo pa druge države članice, ki uporabljajo pavšalne modele in v državah članicah, kjer uh, se plačila plačuje centralno, nekje pa se splačujejo regionalno. In torej imamo tudi agronomsko regionalizirana plačila. Imamo države članice, ki uh, pridejo do uh, zgornjih meja uh, razvezanih plačil, nekatere pa sploh ne uporabljajo tega. In torej obstajajo velike razlike med državami članicami glede SKP. In to seveda ni izčrpen seznam teh primerov. In sedaj imamo tudi prostovolen e, element pri travinjah. To je en element uredbe omnibus. Torej, tudi to več ni skupno, temveč imamo tudi pri travinjah opcije. To ne želim tega povedati zato, da bi diskreditiral to politiko. Ne, sploh ne. Vendar želim povedati, da ne smemo pasti v past, da bi verjeli, da je to politika, ki je posod enaka. In vi, predsedujoči, ste rekli, ne more biti tako, kajti Evropska unija je preveč raznolika, imamo toliko in toliko držav članic, regij in agronomska situacija v Siciliji in na Finskem ni nekaj, kar bi lahko primerjali. Zato morajo obstajati te razlike. Vprašanje je, ali imamo pač fleksibilnost in potem to izvajamo glede od države članice do države članice ali pa imamo analize potreb eh, na podoblagi dialoga z deležniki in tako naprej. Zato sem, ko sem se prvič oglasil, dejal, da s tem sistemom bomo imeli več skupnega, torej S v SKP bo večji, kot je bil, oziroma kot je danes. Kateri so tisti elementi, ki zagotavljajo, da bo S večji, kot je danes? Torej, imeli bi skupne in specifične cilje, imeli bi oceno, analize SWOT, analizo potreb, imeli bi pravila za EU, ki, jih mora držati, ki se jih mora držati države članice, prav tako pa bi imeli sistem upravljanja, ki bi se preverjal in potem bi imeli sistem preverjanja, ki bi vse skupaj povezal. To je pravzaprav več menikov, ki jih moramo doseči, zato da zagotovimo, da uh, se lahko načrt potrdi. Zakonodajalec seveda ima možnost, da doda še kaj v ta seznam, če menite, da ta SKP ni dovolj skupen, potem seveda v zakonodajnem postopku lahko na ta način ukrepate. Gospod Dantan, spraševali ste, kako lahko ste prepričani, da se SKP posod enako izvaja. Mislim, da ne morete biti prepričani v to, v to ne morete biti prepričani danes, pa tudi v prihodnje bo tako. Če se ogledate naše poročilo, naš letno poročilo o dejavnosti, boste gotovili, da so nekatere države uh, v posebno drugačnem položaju kot v druge, če tudi si. Uh, Zagotavljamo, da bi bila stopnja napake posod enaka, vendar prihaja do izjemnih razlik, imamo različne pristope, različne javne uprave in osnovni pogoji država članicah so različni in vse to je treba upoštevati in to ne bo drugače v novem sistemu. Nov sistem bo upošteval druge parametre in skušali bomo odpraviti merilo legalnosti na ravni uporabnika. Menim, da je to dobro, ker sicer bomo imeli pač vedno začaran krok podrobnih pravil, ker bi pač vsaka raven za, za, začela, za, za, želela zagotoviti, da ne bo nobenih kritik na raven uh, te stopne v verigi. Slišali smo, da je prišlo do težav za regije. Menim, da ta težava ne bo tako velika, kot se opisuje, kajti regije že imajo svoje programe za razvoj podeželja in imajo dobre izkušnje z načrtovanjem in programiranjem. Komisar Hogan je sedaj v Italiji in se ravno o tem pogovarja z italijanskim ministrom za kmetijstvo in z regijami ki so navzoče na tem sestanku z njim, imajo podobne uh, stike z drugimi državami, ki so decentralizirane, recimo z Nemčijo, Španijo, Belgijo in menim, da uh, regionalne težave niso nekaj, česar ne bi mogli odpraviti. Kar zadeva vidike uspešnosti, ki ste jih omenjali. Preden dam besedo kolegu, bi rad povedal nekaj. Tu govorimo o kazalnikih. Ti kazalniki morajo biti oblikovani tako, da se zagotovi, da obstaja ravnovesje med kakovostjo kazalnika, želite si seveda najboljši kazalnik in izvedljivostjo izvajanja kazalnika torej obstajajo kazalniki za rezultate, ki so morda lahko boljši za nek namen, vendar bi morda takšni kazalniki lahko bili preveč obremenjujoči in bi jih bilo težko izvajati. Zato smo želeli doseči pravo ravnovesje med ustreznostjo kazalnika in izvedljivostjo takšnega kazalnika. No, pa še moj kolega bo nekaj dodal. Hvala. Le pet minut, nič več. Še manj kot to. Zgolj glede tega, glede izbere kazalnikov. Torej, lahko se le strinjam s tem, da uh, rezultat ne upošteva vpliva. Seveda sistem zazna, ali je prišlo do napredka pri doseganju celja in vpliv obstaja v predlogu, torej ne moremo reči, da tega ni. Imamo indikator vpliva in ti kazalniki eh, merijo izid na terenu. Recimo, če država članica meni, da bi dosegli cilj glede okolja, obstaja neka Eh, potreba glede eh, organskega oglika v prsti, lahko predlaga ukrepe za izboljšanje eh, oglika v prsti. In to se potem upošteva pri kazalniku, upošteva se, koliko je deležnikov upošteva vključenih, koliko odstotkov je zemlje v to vključenih in Vse to se na koncu pokaže v um, kazalniku vpliva, ko se bo na terenu izmeril, izmerila uh, stopna tega oglika v prsti. In seveda, to so stvari, ki zahtevajo svoj čas, to ne gre čez noč, to tu gre za dolgoročne procese, vendar pa je dobro, da se to enkrat začne. In politika glede vpliva je predvsej jasna in ambiciozna. kar zadeva notranjo konvergenco plačil med kmeti. Tu je rezultat uh, odločitve so zakonodajalcev pri zadnji reformi. Mi smo uh, predlagali kazalik I24, ki se imenuje pravičnost, o katerem se pogovarjamo z državami članicami. In tu torej, pogovarjamo se, kaj naj pomeni vsak kazalnik, kako naj ga zbiramo, kakšno metodologijo naj uporabljamo in tako naprej. In ta kazalnik bi lahko pošteval, koliko kmetov dobi 80 odstotno podporo. Torej, na tej točki bi rad dejal da veliko dela danes poteka v sodelovanju z državami članicami, ravno glede kazalnikov, kajti države članice bodo pripravili načrt, se ogledali številke in kasneje oblikovali načrt in poročali o tem. In zato obstaja za to velik interes in veliko časa porabimo z državami članicami. Zato se pogovarjam o vseh podrobnostih. In vedno lahko pridemo sem in lahko povemo, kje smo glede uh, razprava glede kazalnikov. Potrebno je imeti več jasnosti in s tem bomo gotovo tudi odpravili številne skrbi, ki smo jih danes slišali. Hvala lepa. glede špekulacij pri eh, zemliščih. Slišali smo poročilo znanstvenikov z nizozemske in torej to, to smo si že zabeležili. Kar zadeva regije. Regije pripravljajo takšne načrte v okviru drugega stabra in nekako jim je to uspelo, kljub raznolikosti. Torej, imamo že nekaj izkušenj s tem, kar zadeva skupni del SKP. Sveda je to naloga Evropske komisije, vendar pa tudi sam nekaj pokomentiram. Morda si Evropska komisija nalaga preveč odgovornosti morda to vpliva. Oziroma, da je tu za kršitev pristojnosti Evropskega parlamenta. Vi se pogovarjate z državami članicami, ne pa z Evropskim parlamentom. Evropski parlament je sprejel določeno uredbo. In potem pride tudi čas za izvajanje te uredbe. Vendar mi, parlament, bi morali biti uh, v stanju, da lahko ocenjujemo uh, izvajanje te uredbe. To pa poteka na ravni komisije in držav članic. Z drugimi besedami. torej, tudi Evropski parlament in naš odbor bi se morali s tem ukvarjati in upamo, da bo nov parlament to obravnaval in se s tem spopadal. Mi res potrebujemo dialog. Dialoga pa ni. Izvolite. No, nekaj bi povedal pod razno, če lahko smo že pri tem preden smo spošli člen 50, naj bilo rečeno, da se ne moramo pogovarjati o brexitu, dokler se ne sproži, da ne moramo imeti posebnega odbora za to, da se pogovarjamo o posledicah brexita. Če imamo brexit brez dogovora, da potem bo Irska in šest dežel Severne Irske se soočilo z grozljivimi posledicami. Verjetno vam ni treba zlagati posebej, kako slabo bo to zanima me, ali bomo se o tem pogovarjali v četrtek in oziroma, da je vam to obravnavali na odboru uh, Agri, kajti nič ni bolj uh, pomembnega trenutno v moji državi, uh, ker se soočamo s z grozo, če ne bo prišlo do sporazuma. Nekaj slišimo od vlade glede tega, kaj naj bi komisija storila. No, odbor Agri bi moral tu imeti vodilno vlogo. Uh, ali bi lahko imeli razpravo o tem in ali bi lahko dobili briefing od komisije glede tega, kaj bodo storili, če bomo imeli brexit brez dogovora. Kaj ti? Mi vemo, da bo prišlo do popolnega kaosa na Erskem otoku. Trudno se s tem ne zgodi, co pa mluvi. Da, seveda. Težko se z vami ne bi strinjali. 7. marca je naša naslednja, je naša naslednja seja. To je prezgodaj. 18. marca pa bomo vedeli več glede ureditve, glede dogovorov med svetom in komisijo. In zato bi vas prosil, da to sporočite sekretarijatu pred 18. In mislim, da bomo takrat se, bomo imeli veliko tem, oziroma se bomo o marsičem takrat pogovarjali, takrat bo treba sprejemati odločitve. In upam, da se bodo zmanjšali pomisleki. Torej, znova se stanemo 7. marca ob 10. Sestanek traja do enih, potem pa je naslednji sestanek 18. marca ob 3. Hvala lepa. Všeč so mi takšni, takšne mirne in globoke razprave ko ni treba govornikom oduzemati mikrofona. Želim vam lep večer. Hvala vsem, tudi tolmačem in strokovnjakem. Hvala še enkrat.